Um, uh, Dobro jutro vsi skupaj, dobrodošli na današnji seji. Preden. Um, Tolmači vas moramo obvestiti, da je delovni spor zaradi enostransko usiljenih delovnih pogojev še vedno v teku kot pravi predsedujoča, imamo tolmači torej sporočilo za vas in sporočilo bomo prebrali še enkrat. Tolmači vas moramo obvestiti, da je delovni spor zaradi enostransko usiljenih delovnih pogojev še vedno v teku in sedaj prehaja v tretji teden. Na kljub številnim poskusom na naši strani uprava še vedno ni stopila v stik z nami, da bi poskušala razrešiti ta spor. Tolmači v vrsti kabin na današnjem sestanku so bili upoklicani in so tako prisiljeni delati v znak solidarnosti ob tej kršitvi pravice tolmačev do stavke in diskriminaciji nekaterih jezikov in nekaterih poslancev, smo se v preostalih kabinah odločili, da ne bomo prekinili dela, kot je bilo sicer predvideno. Z obžalovanjem vas obveščamo tudi, da bomo s tolmačenjem prekinili točno ob 12.30 kot predvideno. Hvala za pozornost. Uh, thank you very much uh, to the interpreters for all. Najlepša hvala tolmačem za vse delo, ki ga upravljate in res uh, upam, da boste našli dobro rešitev za vse. Mislim pa, da lahko s tem začnemo prvo točko na dnevnem redu, to je pa obravnava um, osnutkov predlogov glede uredbe, predloga uredbe Evropskega parlamenta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij, uh, Eh, naš poročevalec je gospod Buzaj, ki mu dajem besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nakratko bom pojasnil, eh, o čem govorijo predlogi spremembe, kakšno bo moje stališče. Naslednji teden pa bomo imeli tudi srečanje poročevalcev v senci, da bi našli kompromise in da bi se organizirali za glasovanje. Zahvaljujem se vsem kolegom za njihove prispevke, še zlasti poročevalcem v senci. Skupaj smo dobili 181 predlogov sprememb, 37 pa pravzaprav zastopa moje mnenje. Glavni predlogi sprememb se nanašajo na več pomembnih tem. Eno je poveča eh, preglednost, načela dobrega upravljanja. Rad bi tukaj eh, tudi obdržal eh, ravnotežen pristop do zaupnosti, kajti lahko se zgodi, da bo prišlo do <clears throat> razkrivanja poslovnih informacij ali občutljivih podatkov o bolnikih. Potem imamo tukaj še predloge sprememb o naskrižju interesov, to bi moralo biti tudi del uredbe, po mojem mnenju. Potem je tretje področje večina pri glasovanju. Večina predlogov sprem gre v smeri dve tretjinske večine. Isto uh, stališče je zauzel odbor ITRE, kjer sem tudi pročevalec osenci za svojo politično skupino. Mislim, da lahko v tej smeri gremo in razumem tudi utemeljitev. Četrto področje so skupine zainteresiranih strani. Več predlogov sprem gre v tej smeri. In moje mnenje je, da bi lahko tukaj uh, zastavili področje širše kot zgolj uh, zagovorništvo uh, pac bolnik pacijentov. Vendar pa imam tukaj še poseben, um, posebno vprašanje, kar zadeva potrošniških skupin in prosim kolege, da povedo, kaj menijo o tem. Uh, Potem š, naslednje področje je uh, področje ogovora in uh, prošnje za posodobitve oziroma popravke. Tukaj razumem vse predloge spremembe, ki grejo v tej smeri. Potem gre za izvedbene akte uh, nas, proti temu, da bi dali pooblastila koordinacijski skupini. Tukaj uh, me skrbi to, da bi dali celotna pooblastila koordinacijski skupini. <clears throat> Zanimivo in relevantno je, da je naša pravna služba pripravila tudi svoje stališče glede pravne podlage glede tega, da bi uh, eh, poblastila prenesli z komisije na koordinacijsko skupino. Potem pa zadnje področje, ki je zelo občutljivo, so uh, zdravstvene naprave, medicinske naprave. Imamo tri možnosti, da uh, razrešimo situacijo in še vedno tukaj uh, pripravljamo uh, kompromis z osebjem. Uh, To so torej glavne teme, ki so bile izpostavljene v našem odboru. Veselim se že komentarjev kolegov in tudi nadaljnega sodelovanja pri oblikovanju kompromisnih predlogov. Spremem. Hvala, gospa predsedajoča. Hvala za SND imamo gospod Asfal kot eh, poročal koseci. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Pogledala sem predloge spremembe, lahko vam povem, da podpiram številne izmed njih, kajti dejansko gredo v pravo smer. Uh, Rada pa bi še enkrat povdarila, da smo že marca 2017, torej že več kot eno leto tega, v okviru poročila na lasno pobudo glede skupnega vrednotenja zdravstvenih tehnologij in boljšega dostopa do zdravil podali svoje stališče. To stališče pa pravi, da uh, s tem spodbujamo uh, Eh, inovacije in dodajamo dodano vrednost pacijentom. In zato gre namreč za dodano vrednost eh, za tiste, ki so potrebni pomoči, za bolnike in za ljudi. Dejansko moramo poskrbeti, da bodo evropski državljani imeli hiter eh, in pravočasen dostop do inovativnih zdravil da pa bi imeli eh, evropsko sodelovanje, eh, to bi nedvomno koristilo vsem državljanom Evropske unije. Po dolgem eh, prostovoljnem sodelovanju držav članic v okviru mreže HTA je sedaj čas, da naredimo nov korak. In to, kar sem slišala številnih strani, tudi iz odbora Envi, pa tudi Eh, slišimo, da je tam veliko kolegov in kolegic, ki tudi v parlamentu slišijo od, interes, uh, uh, od skupin deležnikov, da je čas, da pozdravimo v parlamentu sodelovanje v okviru HTA. Posvetovanja v svetu pa so bolj ali manj počasna, kar zadeva sodelovanje. Uh, Dovolite, da na koncu omenim še tri pomembne točke, ki sem jih pravzaprav omenila že zadnjič, vendar pa so mi res zelo pomembne. Kot prvo, več preglednosti v celotnem procesu HTA. Vsi relevantni in pomembni podatki bi morali biti javno dostopni, kajti le na ta način lahko zagotovimo zaupanje v sistem. Kot drugo, več eh, pravice sodelovanja in odeležbe organizacij civilne družbe in socialnih partnerjev. Tudi oni bi morali imeti možnost, da vnašajo svoje zamisli v celoten proces. In kot tretje, potrebujemo eh, zadostno in neodvisno financiranje. Lobisti in podjetja nikakor ne bi smela imeti možnosti, da bi vplivala na vrednotenje zdravstvenih tehnologij. To bi moralo biti nestrankarsko in neodvisno. Upam, da bo poročevalec te tri točke, ki so mi res zelo pomembne, lahko upošteval. Hvala. Hvala lepa. Potem eh, v imenu skupine EKR, Dan Dalton je poročevalec v senci, pravkar sem ga videla. Izvoli, Dan, beseda je tvoja. Hvala lepa. Prav čas sem prišel. Eh, premagal sem eh, bruselski promet. Rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Busoju za ta osnutek, ki je pozitiven eh, prispevek k razpravi o zdravstvenih tehnologij. Mislim, da razhajanja tukaj niso prevelika. Dejanska pa ima tukaj določen, eh, obstajajo tukaj določene sporne točke v svetu in državah članicah, kajti zdravstvo je uh, tema, kjer se potem hitro pojavijo skrbi, da bi se v tistih državah, kjer so visoki standardi, standardi znižali. Nočemo tukaj podvajati testov in eh, želimo zagotoviti dodano vrednost zdravstvenih tehnologij in zdravil. Mislim, da je to cilj, glede katerega se strinjamo. Uh, manjša birokracija bo pomenila več koristi in niže stroške in to bo koristilo vsem. Še zlasti pa je to dobro za majhne države članice, ki ne morejo sami izvajati kliničnih testiranj in preizkušenj, ampak če se dogovorimo glede teh standardov in je potrebno zagotoviti tudi zaupanje med vsemi temi pristojnimi organi. EKR er torej ima določene skrbi z vidika subsidijarnosti, ki so jih izrazili tudi nekateri nacionalni parlamenti. Zato smo predložili nekaj predlogov spremembo, zlasti glede obvezne narave 8. člena, kjer države članice ne morejo več izvajati lastnih vrednoten glede tistih tehnologij, ki so na seznamu. Potem pa tudi, kar zadeva medicinske pripomočke, smo eh, predložili predlog sprememba. Menimo, da bi morale države članice imele več moči in primožnosti, da zagotavljajo in ohranjajo visoke standarde. Teh, eh, ta sistem nekaterih državah članicah že deluje, v drugih državah pa je treba seveda pomagati pri vzpostavitvi tega sistema, vendar ne na škodo tistih držav članic. Veselim se že sodelovanja v pogajanjih in mislim, da bomo na koncu prišli do kompromisnih predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Nobene, nobenih drugih imen nimam za druge prične skupine, torej če bi Dita izvoli, Dita v imenu skupine Ade. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se zahvalila poročevalcu za njegovo delo. Alde nasplošno podpira cilj predloga komisije. Da bi pospešili dostop do zdravstvenih tehnologij, pa menimo, da je potrebno imeti skupno klinično vrednotenje, namesto da imamo vsakega v posamezni državi članici vedno moramo imeti pred očmi, da je razlog za ta predlog ta, da bi se zmanjšalo upravno breme. Razumem, da je položaj, kar zadeva razpravo v svetu zahteven in države članice ne želijo tukaj eh, obvezno sodelovati, saj se vrednotenja med državami članicami razlikujejo. Klinično testiranje pa mora biti prav tako obvezno, saj eh, kot tudi sodelovanje nacionalnih zdravstvenih organov, kajti sicer se breme ne bi zmanjšalo. Bilo bi kontraproduktivno, če bi imeli obvezno skupno vrednotenje na eni strani, potem pa bi državam članicam omogočili, da vrednotenja podvajajo oziroma da ne upoštevajo skupnega HDA. Zato smo predložili nekaj predlogov sprememb glede 8. člena, kar zadeva prostovoljno um, uporabo uh, vrednoten. Uh, ampak eh, razumemo, da so sistemi vrednot v državah članicah precej raznoliki, zato bi bilo včasih potrebnih več vrednoten. V tem pogledu morajo države članice imeti določeno možnost, da dodajo dodatna vrednotene na nacionalni ravni. To eh, je zapisano v predlogi 118, 119 in 100. 16. To bi bil morda korak naprej, da bi pravzaprav um, lahko države članice še naprej izvajale svoje las, lasne postopke vrednotenja in ocenjevanja. Kar zadeva predloge sprememb ALDE, imam veliko vprašanje, kar zadeva področje uporabe medicinskih naprav. Komisija predlaga, da bi se zelo tvegane naprave tudi vključile v postopek nadzora oziroma pregleda. To pa velja tudi za in vitro medicinske pripomočke. Ti sedaj niso um, podvrženi uh, vrednotenju pred povračili, še zlasti v sektorju bolnišnic v številnih državah članicah. In večina uh, medicinskih pripomočkov uh, tudi um, ni pokritih za povračili, vendar pa uh, za nje veljajo povračila za kirurške postopke. Če bomo dodali zahtevo za zdravstvena, skupna zdravstvena vrednotenja, bo to pomenilo dodatno vre, eh, breme, ne bo pa imelo nekih dodanjih vrednosti, kajti države članice, ki bi te odločitve o pravčilih lahko uh, Uh, uporabljale so malo številne. Torej bi imeli neko skupno vrednotenje, ki pa ne bi potem uh, koristilo tudi odločitvi o povračilu. Cilj tega predloga je zmanjšati upravno breme, ne pa ga povečevati. Torej to ni skladno s ciljem predloga, da bi se medicinski pripomočki vključili v področje uporabe. Vrednotenje uh, medicinskih pripomočkov je zelo drugačno od zdravil kadar je način zdravljenja enak, so medicinski pripomočki vključeni v metodo zdravljenja, ki ne se stoji zgolj iz eh, pripomočka. Tisti medicinski pripomočki, ki pa naj bi bili podvrženi skupnemu HDA, naprimer srčni spodbojevalniki, bi uh, potrebovali neko kirurško metodo, zato pa je potem potrebno tudi usposabljanje in eh, zagotavljanje veščin za zdravnike in medicinske sestre. In predlog to dejstvo zanemarja ta predlog zgolj gleda same pripomočke, ne upošteva pa tega, da so kirurške tehnike in medicinski postopki nekaj, kar v Evropi ni standardizirano. Naj pojasnim. Ko gre za varnost, je parlament že sprejel novo zakonodajo za visoke varnostne standarde, kar zadeva medicinske pripomočke. Cilj tega predloga je oceniti učinkovitost, ne pa varnost. In zato sem predlagala, da se medicinski pripomočki v področju uporabe ne, ne vključijo. Uh, mislim, da sem bila že predolga, tako da se bom tu ustavila. Veselim pa se že nadaljnega dela in sodelovanja s poročevalcem. Hvala. Hvala tudi vam. Uh, drugih vprašalcev senci na mojem seznamu govornikov ni, tako da mislim, da lahko to točko dnevnega reda zaključimo, razen če bi poročevalec želel še kaj dodati. Ne, hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam. Kot je rekel gospod Dalton, nekih razhaje ni velikih medicinskih pripomočki, so najbolj občutljiva tema, ne le pri nas, ampak tudi v odboru ENI, pa tudi v svetu. Ena možnost je, da se jih celoti izuzame, druga možnost pa je, da se zoža področje uporabe, to je smer, ki jo predlagam jaz. Tretja možnost pa je, da obdržimo predlog komisije, o tem smo se pogovarjali in se bomo pogovarjali in bomo ugotovili, ali lahko pridemo do kompromisa. Hvala. Hvala še enkrat. Hvala tudi vam. To pomeni, da bomo kompromisne predloge sprememb obravnavali na seji 11. julija. Tako, s tem lahko zaključimo to točko dnevnega reda in lahko začnemo z glasovanjem. Prvo glasovanje, ki ga je danes imamo na dnevnem redu, pa zadeva vse evropske ki osebni pokojninski produkt. Gospa Colin Langen je naša poročevalka. Če ste vsi pripravljeni, lahko kar začnemo. Najprej imamo. Ah, In slišim, da je prvi predlog spremembe 144 umaknjen. To pomeni, da začenjamo s kompromisnim predlogom spremembe 1 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog so nebe 261 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 263 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo 263. Oh, Mais tu, tu votes plus et tu dis non. That <laughs> we close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27 za. Proti. Zdržani. Zav bomo preverili. Preverimo predlog. 27. En poslanec iz uh, EKR preveč. Torej, jaz ne bom glasovala. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 264 je brezpredmeten. Nadaljujemo s predlogom spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Uh, Zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani, sprejet. 267 je brezpredmeten. Glasujemo kot dodatek. Torej, vendarle da, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo predlog spremembe 30. Konec glasovanja sprejet. Nadaljujemo. Predlog spremembe 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 269 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 269. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 33 za proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 270 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 275 in 37, 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 276 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejeti 39 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo predlog spremembe 39. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvesto oseminsedemdeset za, proti, vzdržani, bomo preverili preverjamo 278. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom spremembe. Ne. 282 za. Predlog spremembe 282. Ostali kompromisni predlogi so bili že izglasovani v svežnju 282 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem predlog spremembe 379. Kar nekaj strani naprej je to. Tristo devetinsedemdeset, torej. Predlog spremembe tristo devetinsedemdeset, ste ga vsi našli? Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tristo osemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s 383 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 73. We close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo 75. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo predlog spremembe 429. Ste ga vsi našli? 429 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Ste ga našli? Prav, bomo še enkrat ponovili. Ampak strani se razlikujejo. Kar se mene tiče, to je moja 19. stran. Ne vem, ali imate ostali enak seznam. Vi imate, morda nekateri drugi imate stran 18, na kateri je ta predlog spremembe. Ste ga našli? 429. Dobro. Torej, glasujemo še enkrat za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 91, ne, sopravičujem, 431, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 432, za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 432. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo. Nadaljujemo s predlogom spremembe 436 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem sledi kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe sto ena. Sto ena. Očitno ima gospa Colin Langen še ustni predlog spremembe, ki sodi k predlogu spremembe sto ena, mar ne? To ni vključeno v seznam, tako da če želite, ga lahko prebe, preberete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 Želeli smo dodati še podrobne informacije o vseh stroških povezanih z PEP, e informacije glede eh, dodatnega nacionalnega oddelka in določbe za dodatna vidike, kot so tveganje in ponudniki. To je ta ustni predlog spremembe, ki smo ga želeli dodati. Um, so, Hvala. Kdo torej lahko podpre ta predlog spremembe z uh, ustnim predlogom spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom 31 za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 509. Nekaj strani dalje je to. Ste našli 509 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe je 511 za, proti, vzdržani, sprejet. 510 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 512 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 513 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 514 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 515 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, sprejet. 516 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 517 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 518 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, sprejet. 519 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 520 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 520. Konec glasovanja zavrnjen. 521 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107 za, proti, vzdržani, sprejet. 522 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 523 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 523. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu spremembe 524 in 108 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s 526 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti, vzdržani, sprejet. 500. 28 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 528. We close the vote and it is adopted. Konec glasovanja sprejet. 529 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo 529. We close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani, sprejet. 530 za, proti, vzdržani, sprejeto, mislim. Ampak bi želela preveriti. Preverjamo predlog spremembe 530. We close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo 111 za, proti, vzdržani, sprejet. Sledi 545. Predlog spremlja 545 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 546 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 117 za, proti, vzdržani, bi preverila. Preverjamo 117. We close vote. Konec glasovanja. Sprejet. 547 za, proti. Kaj počne ELS? smo proti. 547 proti. Torej je zavrnjen. 548 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 549 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 550 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 551 za, proti, vzdržani, sprejet. 118 za, proti vzdržani sprejet. 552 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 553 za, proti vzdržani zavrnjen. 120 za, proti vzdržani sprejet. 554 za, proti vzdržani sprejet. 100, ne, 555 za, proti vzdržani sprejet zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 122. Konec glasovanja. Sprejet. Potem nadaljujemo s kompromisnim predlogom 36 za, proti, vzdržani, sprejet nadaljujemo s kompromisnim predlogom 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem sledi predlog spremembe 605. 605 ste ga vsi našli za. Ne, pravzaprav je ta brezpredmeten. Ker je bil predlog sprem besedi 30 potr potrjen, torej nadaljujemo s predlogom sprem 606 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 607 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprem 136 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo kompromisni predlog 43 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 617 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, vzdržani, sprejet. Š... 139. Nadaljujemo s predlogom spremembe 139 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 620 za, ELS, kakšno je vaše stališče? 620 glasujemo. Z, proti, vzdržani, zavrnjen 621 za, proti, vzdržani, zavrnjen 622 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo 622. We close the vote. Konec glasovanja, zavrnjen, 623 za, proti vzdržani, zavrnjen, 624 za, proti vzdržani, ni posem jasno. Preverjamo predlog spremembe 624. Konec glasovanja, zavrnjen, 625 za, proti vzdržani vzdržani, enako, torej je zavrnjen. 626 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 627 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 628 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 629 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen, 142 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo z 630 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 631 za, proti, vzdržani, sprejet, 143 za, proti, vzdržani, sprejet, 632 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani. Mislim, da je sprejet, vendar bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 632. Konec glasovanja. Zavrnjen potem predlog, da, se, da bi vse skupaj uh, naslednja predloge spremem gospoda Selimoviča glasovali uh, v, v svežnju. Se strinjamo. Od 633 do 639 do 638, torej od 633 do 638, vključno za 638. Za, proti, vzdržani bomo preverili. Preverjamo ta svežen. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog so nebe 639. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Predlog spremembe 145 za, proti vzdržani sprejeto. 146 za, proti vzdržani zavrnjen. 147 za, proti vzdržani sprejet. 148 za, proti vzdržani sprejet. 150 za, 149 je brezpredmeten, ker je bil potrjen 146. Ne, ni bil potrjen, imate prav. Moja napaka, pravi predsednica. Torej glasujemo o predlogu spremembe 149 za, proti, vzdržani, sprejet. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 152 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe za 155 za, 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sledi sto, predlog strenbe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani. To bi želela preveriti. Preverjamo predlog spremembe številka 4. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe številka 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo 159 za, proti, vzdržani, ni povsem jasno. Bomo preverili. 159, prosim. Konec glasovanja. Sprejet eh, in to očitno, vendar pa pravzaprav nisem videla sploh nobenih rok. 160 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 161 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. 100, ta je brezpredmeten, ti tudi. Nadaljujemo s predlogom spremembe 166 za, proti, vzdržani sprejet, 167 za, proti, vzdržani zavrnjen, 168 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani zavrnjen. SND, kaj je vaše mnenje tu? Devet, torej je sprejet. Nadaljujemo z 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 177 za, proti, vzdržani, bi preverila. Preverjamo 177. We close the votes. It is adopted. Then... Konec glasovanja potrjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 178 za, proti, vzdržani. Morali bi glasovati tudi o številki 11, se upravičujem. Torej, glasujmo o predlogu spremembe 11 še predtem. Torej, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 180. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji predlog spremembe je 197 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, vendar bi želela preveriti. Torej preverjamo predlog 197. Konec glasovanja, zavrnjen. Sledi 201 za, proti, vzdržani, sprejet. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo z 207 za, proti, vzdržani, bi preverila. Preverjamo 207. Konec glasovanja. Sprejet. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. 200 ne, ta je brezpredmeten. Nadaljujemo z 212 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 213 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 214 za, proti proti, vzdržani zavrnjen, 215 za, proti, vzdržani zavrnjen, 216 za, proti, vzdržani. To bi želela preveriti. Preverjamo predlog spremembe 216. We close vote. Konec glasovanja, zavrnjen. Predlog spremembe 220 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 221 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo z 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji predlog spremembe 226 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 229 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 231 za, proti, vzdržani, sprejet, 232 in 21 za, proti, vzdržani sprejeta, 203, ne, ta je brezpredmeten, naslednji tudi, kar pomeni, da nadaljujemo s predlogom spremembe 240 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 242 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 24 za, proti, vzdržani, sprejet, dvesto triinštirideset je brezpredmeten, nadaljujemo z dvesto štiriinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen, dvesto petinštirideset za, proti, vzdržani, bi preverila. Preverjamo predlog spremembe dvesto petinštirideset. We close the vote. Konec glasovanja sprejeto. Potem nadaljujemo z 25. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 246 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. To bi preverila. Preverjamo 248. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo z 249 za, proti, zdržani, zavrnjen. 250 za, proti, zdržani, zavrnjen. 251 za, proti, zdržani, zavrnjen. 252 je brezpredmeten, 253 za, proti, vzdržani, sprejet, 254 za, proti, vzdržani, sprejet, 255 za, ne. 255 je brezpredmeten, 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen se mi zdi bomo preverili, da bomo povsem gotovi. 256. Skoraj kon končali smo. Konec glasovanja. Ja, očitno je bil zavrnjen. 257 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 258 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil sprejet, vendar bomo preverili. 258. Konec glasovanja. Zavrnjen. Nadaljujemo z končnim, zaključnim glasovanjem, ki je elektronsko. Konec glasovanja. mnenje je potrjeno z 28 glasovi za, petimi proti in z dvema vzdržanima članoma. Čestitamo poročevalki, ste želeli še kaj povedati? Uh, Samo zahvaliti sem se želela vsem poročevalcem v Senci in mislim, da smo res kar dobro sodelovali. Hvala vsem. Uh, Najlepša hvala in tudi Denis de Jong želi besedo. Izvolite. Hvala, predsednica. Včeraj sem že najavil, da sem lahko glasoval za to poročilo, zaradi tega, ker sem se uh, lahko identificiral z vsem, kar zadeva pod, uh, varstvo potrošnikov, vendar pa uh, to glasovanje še ne pomeni, da bo tako glasovala tudi celotna politična skupina, moja politična skupina. To bo se izkazalo še v razpravi v odboru Ekon, ko bomo preučili vse vidike in vse stebre in ko bomo videli, kako to vpliva na prvi in drugi stebr. Tako da hvala poročevalci za vse sodelovanje v odboru Imko. Najlepša hvala. Sedaj pa se bomo lotili naslednjega glasovanja na temo svežnja strategije za javno naročanje. Poročevalec je Carlos Coelho. Uh, okay, uh, if, um, list... Na našem glasovalnem seznamu najdemo gospod Valjan, ki je uh, predloge sprememb eh, poslala v imenu odbora Envi. Kompromis ena za proti vzdržani sprejet. 22 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 4. Kompromis 4. Kdo je za proti vzdržani sprejet. Na to kompromis 21. Ne se upravičujem, pravi predsedujoča. Predlog sprejem bi 29 ker imamo ustni predlog spremembe. Da, ravno to sem želela povedati, pravi predsedujoče. Gospod Danti, ustni predlog spremembe. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na kratko sem želel predstaviti ta ustni predlog spremembe. Upravičujem se poročevalcu in ostalim, ampak to se mi zdi pomembno spodbuja učinkovito izvajanje direktive iz leta 2014 v različnih državah članicah, zato moramo eh, zagotoviti dobro melo jasnosti, kar se tiče direktive 2014-24. Eh, eh, govorimo o različnih storitvah, transportu in tako naprej in pri tem sodelujejo združenja neprofitne organizacije. To je nov predlog spremembe, ki se nanaša na odstavek 2a. Kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverili bomo ta ustni predlog spremembe. Glasujte, prosim. A lot of people who have their cards inserted did not veliko ljudi, ki ima kartice vstavljene v glasovalne naprave, še ni glasovalo. No, prav, konec glasovanja, zavrnjen. Na to pa predlog 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 31, Se prečujem, 32 pravi predsedujoča, 32 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, na to kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet preračunam je 40, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 41 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Preverjamo predlog srednje 41, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Ne zavrnjenje. Kompromis 6. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet sprejet. Predlog spremembe 53, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 57, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 79 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 80 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 81 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. To pa želim preveriti. Preverjamo predlog sredbe 81. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 12a. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sredbe 87. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sredbe 88. Za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je sprejet, ampak eh, želim preveriti. Preverjamo predlog srembe 88. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 89 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 90 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 91 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 92 za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, spred. 95 za, proti, vzdržani, spred. 96 za, proti, vzdržani, spred. 97 za, proti, vzdržani. Preveriti želim, preverili bomo 97. Glasujte, prosim. We close the vote. It is reject- Konec glasovanja, zavrnjen. 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 za, proti, vzdržani, sprejet. 104 za, proti, vzdržani sprejet. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti, vzdržani, sprejet. 109 za, proti, vzdržani, sprejet. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjen na to pa 111 za, proti vzdržani, spred 112 za, proti vzdržani, zavrnjen 113 za, proti vzdržani, spred 114, kdo je za, proti vzdržani, spred 115 za, proti vzdržani, spred 117 za, proti vzdržani, zavrnjen 116 za, proti vzdržani, proti, vzdržani, sprejet. 118 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, sprejet. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 je brezpredmeten. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sprejembe 129 eh, za, proti, vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 je brezpredmeten, kar pomeni, da se bomo lotili 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet 135 za, proti vzdržani sprejet 136 za, proti vzdržani zavrnen 137 za, proti vzdržani sprejet. In ta ena za, proti vzdržani sprejet. In ta dve, kdo je za, proti vzdržani sprejet. In ta tri za, proti vzdržani sprejet. In ta štiri za, proti vzdržani sprejet vzdržani, spred in ta pet, kdo je za, proti vzdržani, spred in ta šest, kdo je za, proti vzdržani, spred. Na to pa kompromis 15, kdo je za, proti vzdržani, spred. Predlog sprejembe 139, kdo je za, proti vzdržani, spred. Na to pa kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem med 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preglasujem med 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, preveriti želim praktično nikogar nisem dobro videla, tako da preverjamo 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejetje. Predlog se nebe 16. Kdo je za? Proti? Spet eh, ne vidim nikogar. Skoraj smo že pri koncu, prosim, preverili bomo predlog se nebe 16. Glasujte, prosim. We close the vote. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejem je 17. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In na to predlog sprejem je 1. Kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo predlog sprejem je 1. Glasujte, prosim. We close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjenje. In še končno glasovanje elektronsko. We close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto 28 glasov za in 2 proti čestitke poročevalcu. Želite besedo, gospod poročevalec? Thank you. Da, hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Eh, zelo lepo, zelo zanimivo je bilo z njimi eh, sodelovati. Hvala tudi odboru in ta njihovi predlogi sprejem so bili dobri eh, in kakovostni. Kar se tiče, tiče predlogov spremembe odbora za okolje, nekateri so spremljivi, ampak bili so zunaj področja uporabe obsega tega poročila, zato smo morali glasovati proti. Hvala in še enkrat čestitke. S tem pa lahko začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Čaka nas izmenjava eh, mnen o podaljšanju prihodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov, poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije. Naš poročevalec je gospod Selimovič. Besedo pa bom najprej predala gospe Aigner, ki je vodja enote v GD Taksut skrbi za carinsko zakonodajo. Gospa Aigner, izvolite, beseda je vaša. Um, Najlepša hvala in dobro jutro tudi z moje strani. Hvala, da ste nam dali priložnost, da predstavimo ta predlog pripravili smo kratko predstavitev za to, da bi eh, pojasnili ta predlog komisije za podaljšanje eh, roka za eh, druge tehnike obdelave podatkov razen elektronskih tehnik. To je zelo tehnično besedilo, ima določene posledice in na ta način boste lahko nekaj odnesli tudi domov in to predstavitev analizirali bolj podrobno, če si želite več podrobnih informacij o posameznih rokih. We have uh, kept uh, parliament uh, and parliament in zlasti ta odbor uh, je že veliko delal uh, v okviru teh razprav o carinskem zakoniku Unije. Prosim vas za nekaj minut pozornosti. Kot veste, carinski zakonik Unije predvideva, da uh, bi naj uh, bila v. Uh, naj bi bile vse izmenjave podatkov eh, elektronske, ampak seveda je težko eh, začeti izvajati eh, elektronske sisteme naenkrat. Že zato je v členu 278 carinskega zakonika možnost uporabe drugih tehnik obdelave podatkov, razne elektronskih tehnik obdelave podatkov pri izvajanju carinskega zakonika Unije in sicer do konca leta 2020. Upoštevati pa je treba tudi, da smo z razvojem eh, teh sistemov IKT eh, lahko začeli šele, ko je bila sprejeta ustrezna zakonodaja leta 2015 in 2016, takrat, ko eh, so bili eh, sprejeti vsi eh, izvedbeni akti. Naj vam dam eh, primer. Eh, uporabe carinskega zakonika, naprimer kar se tiče dokazila o statusu unije. Eh, to je zelo pomembno, s tem namreč eh, pokažemo, da je eh, blago v Evropski uniji blago unije. Za to pa lahko uporabljate papirne dokumente, dokler ne bo elektronski sistem ustrezno razvit. In to obstaja že nekaj časa, lahko uporabite tudi stari elektronski sistem. UCC torej že velja, da kljub temu, da se elektronskega sistema še ne izvaja. Skupaj z državami članicami in eh, trgovinsko skupnostjo smo se pogovarjali o končnem roku 2020, ki ga najdemo v eh, členu 278 in verjetno tega roka ne bomo eh, uspeli upoštevati za vse elektronske sisteme. Na prosojnici sedaj vidite trenutno stanje glede na delovni eh, načrt za UCC. Imamo še en člen v eh, carinskem zakoniku. Države članice so se odločile, da v delovni načrt carinskega zakonika Unije, ki ga je sprejela komisija, eh, ustavijo različne roke in obdobja za razvoj različnih elektronskih sistemov. 17 jih je, 17 jih je eh, treba razviti, nekateri so eh, označeni sivo barvo, levo spodaj, te morajo izvajati države članice, gre za nacionalne sisteme, rdeči in eh, zeleni pa so transevropski sistemi, vse evropski sistemi, ki veljajo za vse države članice Unije. Te razvijamo na višji horizontalni ravni. Tisti obarvani v zeleno so neproblematični, tisti obarvani v rdečo eh, pa so v težavah, ki jih, ker jih ne bomo uspeli eh, začeti izvajati do konca leta 2020. Težava je eh, sosledje v nekaterih primerjih, naprimer kar se tiče carinjenja za uvozne proizvode, se bo izvajanje začelo marca 2021 na mesto na koncu leta 2020 tako vidite, da uh, zamude pri vseh teh sistemih ne bodo nujno zelo dolge. Štiri glavni razlogi obstajajo, zakaj eh, predlagamo podaljšanje roka. Prvič, leto 2020 je bilo vedno zelo ambiciozen cilj, ko je bil carinski zakonik eh, sprejet leta 2013, smo že takrat imeli nekaj dvomov, ampak tekaj je treba začeti in nišče ni vedel, kako daleč točno bomo prišli. Zaenkrat torej velja ta datum. Pravna pravila v eh, izvedbenih in delegiranih aktih so, bili, eh, so bila razvita šele eh, leta 2014 in 2015 in razvoj ter izvajanje elektronskih sistemov eh, se je lahko začel šele leta 2015 oziroma 2016. Še ena težava je bila eh, ta, da smo šele pozneje ugotovili, eh, da bo pereče vprašanje tudi harmonizacija podatkov. Kot veste, smo se v sodelovanju z državami članicami in trgovskimi akteri strinjali, da moramo upoštevati tudi Eh, STO, sedaj imamo uh, sicer lasten uh, carinski sistem Evropske unije, ampak uh, ta harmonizacija podatkov pomeni, da mora biti vsak podatkovni element, vsako sporočilo uh, ustrezno glede na model in to zahteva veliko dela. Več dela, kot smo predeli v začetku. Tudi sosledje je zelo pomembno. Vsi sistemi so namreč razviti v skladu z našim načrtom, gre za 17 sistemov in brez enega sistema ostalih pač ne moremo razviti. Ti sistemi eh, v zvezi s carinskim zakonikom torej med sabo komunicirajo, Eh, en sistem uporablja podatke iz drugega sistema in tako naprej, kar bo seveda eh, poenostavilo delo pozneje, zagotovilo bo visoko mero eh, varnosti, je pa pomembno izpostaviti to ustrezno sosledje, ki ga je treba spoštovati, to zahteva določen čas in razvijamo lahko zgolj po točno določenih korakih. Šest sistemov bo malce zamudilo, kot sem že omenila gre za sisteme, ki eh, smo jih izpostavili že v sodelovanju z državami članicami in s trgovskimi eh, arkterji. Teh pač ne bomo mogli razviti do konca leta 2020. Naš predlog temelji na eh, večletnem strateškem načrtu iz leta 2017. Ta se razvija vsako leto, potrdijo ga vse države članice na podlagi odločbe o e-carini. S tem zagotavljamo, da vsi podpirajo nek sprejet predlog uh, in zato se potem odločimo za razvoj enega ali drugega uh, elektronskega sistema. O tem se pogovarjamo tudi uh, s trgovinsko kontaktno skupino. TCG in na drugih sestankih je prav tako o tem govora, govorimo z različnimi trgovskimi uh, akteri in zagotavljamo, da se sistem razvija ustrezno z njihovimi pričakovanji in upoštevajoč tehnične specifikacije. S tem zagotovimo, da eh, sistem podpirajo vsi. Omenila sem že šest sistemov, eh, gre za ICS 2, ker gre za nadzor uvoza, gre tudi za tranzit, eh, za transport. Uh, imamo pa tudi sistem za avtomatsko spremljanje jamstev, uh, to dokazilo statusa Unije, ki sem ga omenila, in pa centralizirano eh, carinjenje uvoza. Ta zadnji je zlasti zelo pomemben, gre namreč za enega od ključnih elementov za poenostavitve eh, za trgovino v okviru carinskega zakonika Unije. S tem sistemom je eh, pravila precej laže izvajati, ampak kot to že predideva carinski zakonik Unije, se uh, enotno dovoljenje za posebne postopke še naprej uporablja. Uh, gre predvsem za uh, regulacijo na ravni nacionalnih uh, sistemov, v nekaterih primerjih tudi za papirne dokumente. Ko pa bo enkrat ta elektronski sistem začel delovati, bomo lahko uh, izkoristili vse njegov potencial in uh, s tem nameravamo začeti v eh, prvem delu leta 2021. Omenila sem eh, večletni strateški načrt 2017. In v skladu s tem eh, načrtom imamo nekatere sisteme, ki so označeni zeleno. Ti sistemi bodo začeli delovati do konca leta 2020, nekateri že delujejo v tej fazi. Rumeno so obarvani tisti sistemi, ki bodo razviti med eh, letoma 2021 in 2023. Izvajanje pa se bo v veliki meri začelo že leta 2020. 21. Dva sistema pa sta obarvana rdeče, ta bosta začela delovati eh, na koncu. Predvidevamo njihovo izvajanje leta 2023 in 2024, eh, ne pa 2025, zato ker želimo nekaj manjerskega prostora, eh, želimo ta blažilnik, tako da bomo lahko upoštevali na novo določene roke. Zdi se nam, da je pomembno uh, Eh, postopati tako eh, v določenem sosledju in eh, glede na specifične korake, ki smo jih predvideli. Po eni strani je namreč pomembno zagotoviti spoštovanje tega sosledja, ko bo ta sprememba člena 278 carinskega zakonita, zakonita potrjena na ravni obeh sozakonodajalcev, bo Eh, spremenjen tudi program eh, carinskega zagonika, gre za izvedbeno, eh, izvedbeni sklep komisije, ki pa je lahko sprejet zgolj, ko bo sprejeta ta sprememba člena zakonika, tako da se zagotovi pravna gotovost in neoporečnost. Seveda pa z delom v tem času nadaljujemo. Pomembno se nam zdi tudi, da izpostavimo tiste določbe, kjer se še vedno lahko uporablja papirne dokumente in druge sisteme v skladu s temi prehodnimi pravili. Za trgovino je namreč pomembna predvidljivost in s tem, ko vključimo neko pravilo v eh, carinski zakonik, zagotavljamo, da trgovski akteri eh, najdejo vse zadevne informacije v enem pravnem aktu tam lahko vidijo, da lahko za določena področja še vedno uporabljajo papirne dokumente, za druga področja pa uh, se morajo zanesti na elektronske sisteme. Gre torej za pomemben element za pravno gotovost, za sosledje in za predvidljivost. Pomembno je tudi, da pokažemo, da delamo po načrtih in da smo že opravili velik delež tega eh, dela. Posledice zamude so po našem mnenju minorne državam članicam in uh, trgovinskim akterjem želimo omogočiti dovolj časa za razvoj sistemov tudi na njihovi strani. Uh, še vedno bomo poželi določene prednosti tega zakonika, tudi v tem prehodnem obdobju. Seveda je precej uh, lažje vse izvajati prek elektronskih sistemov, ampak zaenkrat je vse skupaj delovalo v tem prehodnem obdobju. Uh, Eh, od maja 2016 naprej in mislim, da lahko s takšnim obdobjem nadaljujemo še nekaj let. Izbire je še vedno precej, zato ker še nismo pripravljeni. Kdo smo mi? To smo mi v komisiji, v državah članicah in eh, tudi trgovski eh, akteri. Ravno zato je pomembno priložiti ta rok. Številne zamude so povezane z nadgradnjo. Uh, podatkovnih zahtev, upoštevanja novih podatkovnih eh, zahtev. Poskrbeti je treba za dodatno harmonizacijo in eh, šele pozneje bomo lahko izpolnili vse te zahteve. Pogovorili pa smo se eh, z državami članicami, ki spremljajo te zahteve Eh, ta celovita jamstva. O tem smo se pogovorili tudi s trgovskimi akteri in tudi oni eh, izpolnjujejo svoje naloge in spremljajo situacijo. Omenila sem že eh, avtomatizirano, centralizirano carinjenje, ki bo na voljo od leta 2021 prek tega novega sistema. Še ena tema, ki vam je blizu, je seveda uh, Eh, vprašanje posledic za proračun. Tisi sistemi, ki bodo začeli delovati do konca leta 2020, eh, ne eh, bodo doživeli pretresov, zato ker imamo proračunska sredstva po načrtu, dobili smo tudi dodatna sredstva iz GD za proračun za razvoj dveh sistemov, ki bo sta razvita šele pozneje gre za novi računalniški tranzitni sistem uh, in pa avtomatizirani izvozni sistem. Imamo dodatnih 7 milijonov za to. Ostali sistemi, kjer bomo uh, zabeležili zamude pri izvajanju, pa imamo uh, za njih, uh, pa imamo proračunska sredstva v uh, večletnem finančnem okviru od 2020 do 2027 ta predideva sredstva za te sisteme in eh, predlog je že na vaših mizah. Mislim, da nam bo uspelo razviti vse, no kljub temu, da smo imeli na voljo malce manj sredstev. Ne smete misliti, da smo na mizo dali eh, dva predloga istočasno, seveda sta ta dva predloga eh, med sabo povezana. velik del sredstev v eh, programu za carine je bil vedno predviden za razvoj elektronskih sistemov. To je namreč ključnega pomena za poenostavitve in eh, za omogočanje ustrezne trgovine, upravljanje stiganji in eh, meni nadzor. Hvala za pozornost. Lahko mi seveda zastavite vprašanje sedaj ali pa pozneje. Hvala. Hvala lepa, besedo, da bi poročevalec gospod Selimovič. Hvala lepa, gospod predsednica, kolegice in kolegi. Na začetku moramo jasno povedati, da gre za zakonodajo, pri kateri si nihče ni želel, da bi jo morali sprejeti. Dokler ne bomo imeli novega elektronskega sistema, lahko trenutni elektronski sistem in trenutni sistemu v papirnati obliki delujeta še naprej. Leto 2020 je bil rok, do katerega naj bi ta prehodni dogovor nehal veljati, na to pa naj bi se za izmenjavo podatkov med terenskimi oblastmi uporabljali samo elektronski načini komuniciranja. To bi bila velika zmaga, zato da bi zmanjšali upravno breme in birokracijo, ki so jih izpostav, izpostavljeni gospodarski operaterji. Slišali smo, da bodo nekateri sistemi sicer zaključeni do leta 2020, drugi pa ne. Zato moramo podaljšati rok, zato da bodo države članice lahko še naprej uporabljale sisteme v papirni obliki za sisteme, kjer elektronski sistemi še niso na voljo. Carinski organi bi imeli resne težave, če do leta 2020 nekateri elektronski sistemi ne bi bili uvedeni, po drugi strani pa bi zakonodaja preprečevala nadaljno uporabo prehodnih ukrepov. Komisija je razložila tehnikalije in zakaj ni bilo mogoče spoštovati roka. Nekaj časa sem o tem razmišljal, potem pa sem se odločil, da bom podprl predlog komisije, da rok podaljšamo za pet let, torej do leta 2025. Kratka razlaga. Mislim, da bi naše prednostne naloge morali biti v tem, da zagotovimo, da se bo prehod na elektronski sistem zaključil čim prej, ampak tudi čim bolj učinkovito in temeljito. Če bi rok zmanjšali na tri leta, bi komisija in države članice delali pod pritiskom in zaradi tega bi lahko prišlo do težav in vrzeli. Tega si ne želimo. In morda bi se v prihodnosti spet znašli v tem položaju, ko bi morali še enkrat podaljšati rok. Zato na to nisem pripravljen in v osnotku poročila bomo pustili rok petih let, vendar poskrbeti želim, da nam bo komisija redno poročala o napredku pri tem delu. Kot parlament imamo nalogo in dožnost, da nas vsako leto obveščajo o tem. Sam bom uložil predlog spremembe v zvezi s tem. Veselim se že prispevku kolegic in kolegov. Hvala. Then, um, Schwab EPP, e understood... Gospod Švab je poročevalec v senci, vendar ga ni. Rosa Tun bo spregovorila v njegovem imenu. Hvala lepa, danes je odsoten, ampak poslal mi je nekaj vrstic, ki jih bom tukaj prebrala. kar zadeva rok za nacionalne in mednarodne sisteme. Andreas meni, da komisija prelaga rok za vse evropske sisteme, vendar rok 2020 vseeno obstaja za nacionalne sisteme. To pomeni, da bo treba večkrat posodobiti nacionalne sisteme in to bo pomenilo več stroškov za organe za nadzor trgovine in nacionalnih trgov. Kako se komisija namerava izogniti potrebi po več posodobitvah? Ali zamik pri čezevropskih sistemih ne pomeni, da bo tudi pri drugih sistemih prišlo do zamud? Naprimer, ko gre za medsebojne povezave ali medsebojne odvisnosti med temi sistemi. Drugo vprašanje je koherentnost carinskih pravil. Andreas povdarja, da je Evropski parlament sprejel resolucijo o izzivih na področju izvajanja carinskega zakonika, to je bilo leta 2016, in v resoluciji je parlament pozval komisijo in države članice, da pripravijo jasno, koherentno in ambiciozno strategijo ter časovnico za to, da zagotovimo, da bodo vsi elementi, ki so potrebni za izvajanje Evropskega carinskega sistema, pokriti z ustreznimi predlogi, ki so v skladu z stanjem na področju globalne trgovine in da je to tudi v skladu z trgovinsko politiko EU. Še naprej bi si morali prizadevati za to, da bi imeli koherentne carinske instrumente. Od leta 2013, ko je bil sprejet Evropski carinski zakonik, smo sprejeli nekaj ukrepov, ampak eh, ni videti, da bi imeli jasno, koherentno in ambiciozno strategijo v zvezi z carinskimi postopki. Nujno je poskrbeti, da bo vsaj preložitev koherentna, torej upoštevati moramo medsebojno odvisnost med različnimi sistemi. Hvala. Hvala lepa. Virginij Rozier je poročal v senci za socialiste, spregovoril pa bo Mark Tarevela. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. To je tistih 15 minut slave eh, rezerv v eh, tem doseju in eh, danes bom sam zamenjal Virginij Rozier, ki se zahvaljuje. Eh, poročevalcu, upravičuje se, da je ni tukaj, eh, sodeluje na eh, sestanku koordinatorja odbora za peticije. Rada bi izpostavila pomen dobrega delovanja naše carinske unije to je pomemben uh, steber eh, skupnega trga. Podpira elektronski sistem in to je ključnega pomena. Carinski zakonik Unije in uh, izvajanje tega zakonita mora prispevati k temu, da bo naša carinska unija uh, pripravljena 21. stoletje tudi na uh, spletne trgovine. Gospa Rozier obžaluje, da komisija predlaga ta. Uh, amanma in eh, s tem eh, predstavlja rok za izvajanje 17 elektronskih sistemov. To je pač neuspeh pri izvajanju te pomembne politike. Gospa Rozier meni tudi, da je naša prioriteta sedaj, da čim prej sprejmemo ta predlog spremembe in zagotovimo, da bo ta zamuda ostala ena sama zamuda seveda pa mora komisija spremljati razvoj eh, vsega, eh, parlament pa mora biti eh, upleten v te postopke in redno obveščen. Komisija mora parlament obveščati tudi o prihodnjih ukrepih, ki bodo sprejeti za zagotavljanje dobrega delovanja carinske unije, dokler ne bodo pripravljeni vsi elektronski sistemi. Gospod Razjer se na koncu zahvaljuje poročevalcu Selimoviču, poročevalcem v Senci. Z veseljem bo tesno še naprej sodelovala z vami. Ja, oui, j'ai oublié de dire que j'avais fini. No, pozabil sem reči, da sem končal. Merci beaucoup, Marc. Hvala, Mark. Drugih poročevalcev v Senci ne vidim, to pomeni, da dobi zdaj besedo spet poročevalec gospod Selimovič za zaključne komentarje. Hvala lepa, gospod predsednica. Z veseljem bomo nadaljevali delo v okviru poročevalcev v senci. Hvala. Osnutek poročila bomo obravnavali 12. julija, zato bomo takrat torej o tem govorili še enkrat. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je javna predstavitev. Govorili bomo o horizontalnem regulativnem okviru EU glede odstranjevanja nezakonitih vsebin na enotnem digitalnem trgu k uravnoteženemu in pridvedljivemu splošnemu sistemu odgovornosti glede spletnih platform. Predlagam, da se kar lotimo dela. So, uh, hearing, uh, requested... Javno predstavitev je zahteval odbor, konferenca predsednikov je javno predstavitev potrdila, tudi predsedstvo je potrdilo to javno predstavitev. Gre za boj proti nezakonitim vsebinam na spletu, govorimo o okrepljeni odgovornosti in o priporočilih komisije glede obravnavanje nezakonitih vsebin na spletu. Pozdravljam naše govornike danes. Lep pozdrav tudi vsem tistim, ki nas eh, spremljate preko spleta. To je zelo pomembna tema za naš odbor. Začeli bomo s predstavitvijo prvega kroga govornikov. Z nami je gospa Angelopoulos iz Univerze v Cambridgeu. Z nami je tudi gospod Joe McNamee iz Edri, potem sledi gospa Daphne Keller iz Stanfordske univerze in Lord Richard Allen, ki je podpredsednik pri Policy Solutions pri Facebooku. Vsak dobi 10 minut za izjavo. Izvolite. Začeli bomo z gospo Angelopoulos. Izvolite. Um, good morning. Thank you. Lep pozdrav. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Hvala lepa organizatorjem, da ste nas povabili. Kakor smo že slišali, sem Kristina Angelopoulos, delam na Univerzi v Cambridgeu, govorim pa o odgovornosti posrednikov. Prosili ste me, da vam podam kratek pregled trenutnih evropskih pravil glede ravnanja z nezakonitimi vsebinami na spletu. Kakšne so poti naprej? Upoštevati pa je treba seveda uredbe in zakonodajo, ki je bila objavljena v preteklih letih v zvezi z bojem proti nezakonitim vsebinam na spletu. Političnih razprav je veliko in mislim, da vsi poznate splošne obrise pravil, zato o tem ne bom dolgo govorila. Nekateri morda že veste, da je mogoče bistvo najti v direktivi o e-trgovini, še posebej kar zadeva določbe varnega pristana. Za namene razprave danes želim izpostaviti predvsem gostovanje v varnem pristanu in to pomeni, da so posredniki zaščiteni glede hrambe informacij, če storitve uporabljajo tretje strani pod določenimi pogoji. Varni pristan je mogoče izkoriščati v okviru tako imenovanega režima protoobvestil in odstranjevanja oziroma gre za sistem obveščanja oziroma vednosti in odstranjevanja. Upoštevati je treba tudi 15. člen direktive o e-trgovini, tam je vključena prepoved spremljanja. To je zelo pomembno, zato bom o tem govorila nekoliko kasneje. Direktiva o e-trgovini nažalost ne vključuje jasne opredelitve o tem, kaj je splošna obveznost glede spremljanja. Uvodna izjava 47 navaja, da so obveznosti spremljene v specifičnih primerjih dovoljene. Za več podatkov o tem, kaj je prepoved spremljanja, se moramo obrniti na sodno prakso in ta sodna praksa je bila precej mm, dobra. Imamo dva primera, BAM in Scarlet, gre za primere v zvezi z avtorskimi pravicami. Evropsko sodišče je razsodilo o naslednjem. Ponudnik spletnih vsebin in ponudnik gostovanja sta dobila sodno prepoved in sodišče je razsodilo, da bi posrednik v primeru takšnega navodila moral nadzirati vse podatke vseh uporabnikov, zato da bi preprečili morebitne kršitve avtorskih pravic v prihodnosti in to bi kršilo določbo o prepovedi spremljanja, zato je to prepovedano. Zanašajo se na 15. člen, zato je sodišče šlo še korak naprej v primeru SMBAM. Odgovornost posrednikov so opredelili kot spor med nasprotujočimi si temeljnimi pravicami, odgovornost posrednika je potem dvignjena na višjo raven. To so utemeljili s temeljnimi načeli, ki so vključena v temeljno pravico oziroma listino temeljnih pravic EU. Po eni strani imajo imetniki pravic avtorske pravice, to je seveda v okviru 17. člena listine, po drugi strani pa je sodišče navedlo tudi, da ima posrednik svoje pravice, da lahko posluje in tudi to je relevantno in to je vključeno v 16. člen listine. Končni uporabniki pa imajo pravico do zaščite osebnih podatkov in svobode izražanja. To je zapisano v 8. in 11. členu. Na osnovi te analize se je sodišče odločilo naslednje. Za reševanje teh sporov med temeljnimi pravicami je treba zadeti pravo ravnotežje zaščita ene pravice ne sme nesorazmerno vplivati na druge. Sodišče nam ni dalo veliko podatkov o tem, kako bi lahko zadeli to ravnoteže, ampak dosegli so razumen rezultat v teh dveh primerjih in sicer filtriranje ne bi zadelo pravega ravnotežja, zato to ni ustrezen način za preprečevanje. Mm nezakonitih vsebin na spletu. Samo spremljanje, ki se posveča preprečevanju vseh nezakonitih vsebin na abstraktni način, je mogoče opredeliti kot spremljanje. In po tej logiki je vsako spremljanje, ki je potrebno za to, da se prepreči ponovna objava, takšno, da bi ga morali opredeliti kot ponovno spremljanje in gre za obvestila o trajnem brisanju in to je v zadnjih letih postala kar trajna strategija, ampak to ni v skladu z logiko ustreznega ravnotežja, ki jo je uvedlo sodišče v svojih sodbah, tudi v primeru McFadden, so navedli, da so filtri, ki so potrebni za filtriranje vseh podatkov, ki jih prenaša ponudnik, takšno, da spada v kategorijo splošnega spremljanja, ne glede na to, ali je to namenjeno odstranjevanju informacij, o katerih je bilo podano obvestilo ali ne. Zdaj pa sporočilo komisije o nezakonitih vsebinah. Ti dokumenti so dobri, po mojem mnenju, ustrezno nadaljuje delo na obstoječi zakonodaji. Ne bom govorila o prednostih in pomakljivostih obeh dokumentov, ampak nekaj kratkih komentarjev vseeno želim podati. Zagotavljanje podrobnosti o tem, kako deluje postopek obveščanja in brisanja v Evropi, je nekaj, kar je zelo koristno. Mislim tudi, da je zelo dobro, da komisija sprejema bolj vertikalne pristope glede odstranjevanja nezakonitih vsebin. Sporočilo in priporočilo priznavata, da je treba različne vrste vsebin različno obravnavati z pravnega vidika, vendar odstranjevanje vsebin ne glede na naravo pomeni, da se pojavljajo podobnosti vseeno je treba podati tudi nekaj opozoril v priporočilu in sporočilu komisije. Veliko pozornosti daje proaktivnim ukrepom za posrednike, vključno z trajnim brisanjem, kar zadeva filtre za ponovno nalaganje in tudi kar zadeva filtriranje vseh nezakonitih dejavnosti. Uvajanje obveznosti posrednikom za sprejemanje takšnih ukrepov bi pomenilo resne težave, tako v okviru 15. člena trgovine o e-trgovini, kot tudi v zvezi z listino o temeljnih pravicah. Oba dokumenta sta zelo previdna v zvezi s tem, kar zadeva jezik, navajata samo, da spodbujajo uporabo in razvoj tehnologij filtriranja in da bi dobavitelji in ponudniki morali storiti vse, kar lahko za sprejetje ustreznih ukrepov, kar zadeva izvajanje obveznosti, proaktivnih obveznosti in obveznosti za sprejemanje proaktivnih ukrepov, je po mojem mnenju treba biti zelo previden. Mislim, da so to pomisleki, ki bi jih morali upoštevati pri nadaljem delu in mislim, da je jasno, da moramo imeti obveznosti, ki so reaktivne, ne proaktivne. Dobro bi bilo, če bi imeli bolj pojasnjen režim odstranjevanja. Dobro bi bilo, da bi imeli jasna pravila glede odgovornosti posrednikov. To bi bil velik korak naprej. Trenutno imamo pravila, ki določajo, kdaj ponudniki storitev niso odgovorni in ne vemo, kdaj bi morali biti. To bi morali seveda izboljšati, glede na to, da sem že podala komentarje v tej smeri. Upam, da je bilo to koristno. Če imate še kakšno vprašanje, bom na vprašanje z veseljem odgovorila. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Zdaj pa naslednji govornik, gospod McNamee. Izvolite. Hvala. Hvala, predsednica. Hvala za povabilo. Pripravili smo skupno izjavo z Evropsko mrežo za boj proti rasizmu v tiskani obliki. Jo najdete pri uratih. Z nezakonitimi vsebinami se ukvarjam že 20 let. V 20 letih še nikoli nisem videl predostojnega sistema za to, da bi ocenili režim odgovornosti razen enega posvetovanja komisije v obdobju 2012-2014. Rezultati so bili potisneni ob stran in se ne uporabljajo danes. Prav tako ni bilo verjetnostojnega poskusa za to, da bi ocenili mehanizme posameznih korporacij, naprimer. Ne delamo dovolj na tem področju, zadeve se nalotujemo celovito troje želimo omeniti. Uloga internetnih družb v naši družbi, odstranjevanje nezakonitih vsebin, uloga javnih organov pri preprečevanju nezakonitih vsebin in pri raziskavah moramo poiskati prave rešitve glede vprašanja nezakonitih vsebin. Uloga spletnih podjetij. Manfred Weber, predsednik ELS, je nedavno dejal, da ima Facebook preveč moči. To drži. Sploh ne bom omenjal Google, prav tako ni varoval glede neprimernih vsebin. Google je sistematsko poskušal dati nižji ranking vsebinam LGBTI, smo šele na polovici leta in počnejo tudi druge stvari. YouTube je izbrisal tudi nekatere vsebine iz Evropskega parlamenta. Preprosto bi lahko poskrbeli, da bodo spletna podjetja brisala vsebino. Mislim, da bi morali zagotoviti več pritiska. Ampak nobenega mehanizma ni, da bi zagotovili, da so podjetja bolj uravnotežena, da ne brišajo ali da bi bila bolj pregledna. Sklici v dokumentih komisije so neke vrste upanje. Komisija upa, da bodo podjetja uvidela, da je dobro, če imajo mehanizme za pritožbe, naprimer. Ampak, ko bodo izjava 13 priporočila, izpostavlja, da obstaja tudi pravica do pogodbenih odnosov. Ta podjetja lahko torej uvedejo omejitve, če jim pravni okvir to nalaga. Zato moramo večkrat razmisliti, preden nekaj zahtevamo od podjetij, kajti za ta podjetja že zdaj vemo, da imajo preveč moči. Ne želimo jim dati še več moči. Veliko podjetij obstaja, ki niso Google in Facebook, reguliranje interneta, kot da imamo samo Google in Facebook, bo na koncu pomenilo, da bomo imeli samo Google in Facebook. Ampak vsekakor imajo vlogo pri preprečevanju nezakonitih vsebin in to pomeni, da moramo imeti celovit okvir, ki bo učinkovit in pregleden. Prav tako se moramo zavedati, da so ukrepi ponudnikov po definiciji zelo površinski vsi ukrepi v zvezi s spletnimi podjetji, še posebej kar zadeva vsebino z nasiljem ali zločini proti najbolj ranljivim. Vsi ti ukrepi morajo vključevati tudi organe, drugače bomo bili boj proti simptomom, ne pa proti vzroku. Zdaj pa vloga javnih organov. Ana Marija Koraca Bild je odlično opravila delo kot poročevalka za resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi z izvajanjem direktive o preprečevanju dela otrok. Je, ta resolucija je bila sprejeta decembr lani in to resolucijo bi si morali prebrati, zato da dejansko uvidimo, kako je komisija tukaj indiferentna. V resoluciji parlament navaja, da poročilo o izvajanju komisije ne vključuje statističnih podatkov o brisanju in blokiranju spletnih strani, kjer je vsebina z zlorabo otrok. Prav tako niso navedli statistike o hitrosti brisanja, prav tako ni statističnih podatkov o tem, kako pogosto so se organi pregona odzvali na to. Prav tako ni statističnih podatkov o zamudah pri brisanju, zato ker niso želeli ovirati preiskav, prav tako ni statističnih podatkov o tem, kako pogosto javni organi uporabljajo zbirke podatkov spletnih podjetij. Vprašati se je treba, kaj sploh je bilo v tem poročilu, če teh podatkov ni bilo in prav je, da bi se to vprašali. Uredba o Europolu, Europolu nalaga, da morajo posredovati vsebine, v zvezi z nezakonitimi dejavnostmi ponudnikom storitev na prostovoljni ravni. Zakaj je to v prostovoljni sferi ponudnikov storitev? Z vidika človekovih pravic je to v nasprotju z 52. členom listine. Kaj pa z vidika organov pregona? Komisija je kot odgovor na parlamentarno vprašanje odgovorila, da ne ve, ali in kako pogosto se preizkujejo poročila Europola. Preveril sem pri Europolu in povem vam lahko, da ni varoval, s katerimi bi zagotovili, da ponudniki storitev ne brišajo dokaznega materijala, če prostovoljno ukrepajo na osnovi priporočila Europola. Europol trenutno pošlje sporočilo povezano z resnim kaznevim dejanjem ponudniku brez kakršnih koli navodil glede hrambe s tem povezanih podatkov. Komisija ni mogla odgovoriti niti na vprašanje ali sporočilo Europola predstavlja obveščenost v okviru direktive o e-trgovini. Lahko bi se vprašali, ali je to resen pristop za reševanje resnega kriminala in prav je tako. Kako torej lahko postopamo bolje? Pisali smo komisarki Gabriel in pozvali smo k temu, da moramo imeti pristop, ki bo temeljit in ki bo temeljil na pravicah. In zahtevali smo, da se to kaže v treh elementih. Prvič, komisija in vlade morajo pokazati, kaj nameravajo storiti in kaj to pomeni v realnem svetu, ko spodbujajo prostovoljne ukrepe glede omejitev temeljnih pravic. Imeti moramo tudi preiskavo o vplivu očinkov politik in ukrepov, ki so bili uvedeni. In pogledati si moramo, kakšne so naše izkušnje, naše izkušnje 20 let prostovoljnih ukrepov, kaj je delovalo, kaj ni delovalo. Prav tako moramo pripraviti dober pristop glede procesov revidiranja in ukrepov v nujnih primerjih. Če so uvedeni prostovoljni ukrepi, so običajno uvedeni in pozabljeni. Ni procesa pregleda, ni mehanizma za nujne primere, ni zbiranja dokaznega materijala. Vsi podatki, ki se zahtevajo v sporočilu in priporočilu, je samo to, kaj je izbrisano in kako hitro. Nihče ne govori o tem, kakšen je učinek, nihče ne govori o tem, kakšni so bili proti ukrepi, ki so jih uporabili kriminalci in tako naprej. Samo več in hitreje. To ni celovit pristop. V prihodnosti morajo naši ukrepi temeljiti na izkušnjah in odgovornost za pravo ravnoteženost pravic ne smemo dati, odgovornosti ne smemo dati nekomu drugemu obstoječi ukrepi morajo biti ustrezno ocenjeni, ali so, so razmerni, uravnoteženi in primerni. Narediti moramo korak nazaj in ustrezno pripraviti politiko. Hvala. Uh, Hvala lepa. Nadaljujemo z naslednjo govornico, namreč z gospod Keller iz uh, Stanfordske univerze, Univerze v Stanfordu. Hvala lepa. Mislim, da nekaj. Uh, prosojnic, ki bodo tudi lahko prikazane. Hvala predsedujoči in organizatorjem, da ste me vključili v ta dogodek. Delam na tem uh, eh, spletnih sebin toliko časa, vsaj kolikor. Uh, eh, Joe, veliko časa sem delala pri centru za odstranjevanje vsebin pri eh, Google, sedaj pa na univerzi v Stanfordu. naslov mojega prispevka je horizontalen, kajti dobra odgovornost za posrednike ima veliko dobrega. Dobro zasnovani zakoni se osredotočajo na proces, na vprašanja, kot jih je zastavljala Kristina, torej kakšno obveščenost eh, sproža odgovornost, ampak tudi odzvala bi se na to, da potrebujemo horizontalen pristop, ki ima tudi drugačne, eh, ki se. Ne vem, zakaj to ne dela, oziroma zakaj pri meni to ni delovalo. Torej, kdaj gre za material, za um, zlorabo otrok in kakšni so zakoni, ki to urejajo. Pri um, odgovornosti posrednikov imamo pravila, ki se sledujejo tri cilje in kot je rekel Joe, se veliko krat osredotočamo zgolj na prvega. Prvi cilj je, da bi se odstranila nezakonita vsebina spleta. To je pomembno. Drugi cilj je, pa je, da se zaščiti zakonita vsebina. Uh, na spletu in dejavnosti in da preprečimo njeno odstranitev. Tretji cilj pa se navezuje na tehnične inovacije in na rast. Na tega se ne bomo sredotočila, sredotočila se bom pa na ravnoteže med prvima dvema ciljema in na to, kako zakon, ki, te, zakon, ki tega ravnotežja ne ohrani, eh, lahko oškoduje uporabnike interneta in kako je lahko pravzaprav naskrižil z listino Evropske unije in s konvencijo o temeljnih pravicah. Torej, zmanjševanje eh, nezakonite spletne vsebine je nekaj, o čemer ste že veliko slišali in dokaj očitno je, zakaj obstaja interes, da bi morali pri tem procesu pomembno vlogo odigrati posredniki in eh, zakaj je potrebno dati določene vloge platformim, ker so relativno učinkovite in so napredne in imajo tudi ustrezna tehnološka sredstva. Govorila bom o tem, kako lahko zaščitimo zakonito vsebino na spletu. Mi je le uspelo prikazati pravo prosodnico. Slabo zasnovani zakonodaji o odgovornosti eh, posrednikov povzročajo, da se odstranjuje tudi zakonita vsebina. Glede tega imam tudi blog in dobre objave, kjer lahko vidite več. Eh, vzrok za to je človeška napaka, o tem govori večina študij. Prav tako pa vemo, da obstajajo problemi, ki izhajajo iz problemov z filtriranjem. Tukaj sem navedla dve študij, ampak obstaja tudi praznina informacij na to temo in tukaj naj povem, kako pomembno je pridobiti empirično znanje. Nemogoče oziroma neverjetno je, da toliko govorimo o filtriranju hitrih, vendar pa nimamo znanstvenih dokazov njihovi učinkovitosti in kako bi jih bilo mogoče izpopolniti. Posledice čezmerne odstranitve se veliko krat postavljajo v kontekst svobodnega izražanja, ampak to je res, vendar pa je to vendarle zelo formalistična in površinska opredelitev problema, kaj ti tako kako veliko dela našega življenja živimo na spletu in seveda otroci preživljajo še več svojega življenja na spletu. In če se odstranjujejo vsebine in o, vpliva oziroma o, ne posega v njihove račune, to moti njihovo življenje. Prav tako moti komercialne, poslovne dejavnosti. Vidimo veliko primerov, ko so konkurenti uporabljali lažne navedbe za odstranjevanje vsebin in uh, s tem povzročajo uh, odstranitev uh, spletne uh, prisotnosti. Nedavno sem bila na uh, na pogovoru z uh, afriško američanko, ki so jo blokirali uh, um, na Facebooku, ker je tja naložila hud uh, material o napadu na njene otroke in potem je to Facebook uh, ta material odstranil, vendar se tudi ona ni mogla več uh, upisati v uh, Facebook, prek katerega se je sicer upisovala tudi v druge spletne strani. Torej, uh, te motnje eh, presegajo zgolj izražene na eni posamezni platformi. Prav tako to vpliva na našo zasebnost, na lasno komunikacijo v obliki neposrednih sporočil, eh, sporočil WhatsAppa, zasebnih sporočil, kar bi povedali eh, prej osebno našim prijateljem, sedaj pa je to odvisno od platform. In še nekaj je zelo pomembno, kar pa ni bilo dovolj raziskano, namreč kakšni so načini, kako to uh, poločanje uh, um, policijam in uh, platformam vpliva potem tudi na druge vidike. Govorila bom tudi o tem, kako lahko kako platforme se borijo proti skrajnemu ekstremizmu in kako odstranjujejo material, za katerega menijo, da je skrajen. V vsakem kontekstu vemo, da imajo platforme neko pravno in finančno spodbudo za odstranjevanje nezakonite eh, vsebine. Imajo pa tudi spodbude za odstranjevanje določenih eh, spremljajočih vsebin, ki pa so morda zmotno označene kot nezakonite. In uh, pri tej napaki. Uh, Se veliko krat, uh, gre veliko krat za ljudi, ki govorijo arabsko, ki govorijo o islamu, ki govorijo o uh, ameriškem pos vojnem posredovanju v Iraku ali pa o migracijski politiki. Obstaja določen vzorec uh, pri ustanovanju teh sebin in ta ima diskriminatoren učinek. Ima pa tudi učinek na pravosodje. Sirski arhiv uh, Eh, je pravzaprav poskus, da bi se eh, dokumentiralo zlorabe človekovih pravic v Siriji in v, vse čas so odstranjevali njihove videe z YouTube, ker jih pravzaprav gledalci eh, napačno zamenjujejo z osebino, ki jih nalagajo dejansko teroristične organizacije. In to ima veliko vpliv na človekove pravice in tudi na tožilce in to skrbi številne tem, na tem področju. Potem pa obstajajo tukaj še tudi vidiki, ki skrbijo varnostne vidike. Eh, kakšna je motivacija za odstranjevanje tega eh, materijala? Seveda, eh, motiv je, da bi se ohranila varnost in preprečevalo nasilje, ampak pokažejo pa se tudi dokazi, da se s to vrstnim odstranjevanjem, to vrstni poskusi boja proti nasilju spodkopavajo. Potem bom govorila še o konkretnih orodjih iz predloga komisije. Kot sem že povedala, so filtri močni, vendar pa imajo napake. Imamo omejujoče javne raziskave, ki kažejo, da potrebujemo dodatne javne raziskave, potem človeški pregled rezultatov, ki so uh, označeni kot uh, nezakoniti z filtri, je potreben, vendar pa vemo, da napake, ki se dogajajo zdaj, zdaj v zadnjih 15 let, uh, Eh, empiričnih dokazov, da so te napake zagrešili ljudje. In vse več je dokazov tudi o tem, kako so ti ljudje um, pristranski. Torej, to tudi ni popolna rešitev. Uh, kako bi lahko popravili napake, ki jih storijo filtri. Zato potrebujemo postopkovne rešitve, tako da bodo prizadeti ljudje lahko obranili svoje pravice. Dodatki, ki, podatki, ki pa jih imamo, pa kažejo, da se proti obvestila premalo uporabljajo. Lahko pa vemo, da to tudi ne bo zadostan korektiven ukrep za, naprimer, videoje za, za, za človekove pravice, ki jih naprimer nalagajo priče v vojnih območjih. Te osebe nimajo možnosti, da bi spremljale svoje pravice do izražanja in tudi ne morejo tega izvrševati, kajti to bi lahko bilo za njih nevarno. Preglednost eh, javnosti bi lahko imelo pomemben uh, učinek in zakon lahko na ta način podpre, naprimer, dostop uh, civilne družbe in akademikov uh, kdo, eh, ti bi morali imeti dostop do tistih videov, ki so v ključniku. Uh, torej v skupini tako imenovanih uh, nasilnih oziroma terorističnih vsebin. Torej potrebujemo neko boljše ravnotežje med uh, odstranjevanjem nezakonitih in zakonitih uh, odstranjevin. Gre pa za vsebin, gre pa seveda za zelo kompleksen sistem, popolne rešitve ni. Pravo rešitev bomo morali še razviti in morala bo biti tudi rezultat odločitev, ki jih boste sprejeli tudi tukaj. Hvala lepa za vaš čas. Thank you. Um, Najlepša hvala. Zadnji govornik v tem panelu pa je Lord Richard Allen, ki je podpredsednik rešitev, uh, političnih rešitev pri Facebooku. Hvala, gospa predsednica, in hvala za vabilo. Želel sem se dotakniti štirih področji. Najprej sem seveda želel povedati, kakšna je učinkovitost direktive o e-trgovini z vedika platform, potem bi govoril tudi o odgovornosti platform. Seveda imamo tukaj dve vrsti odgovornosti. Vem, da v določenih jezikih je težko razmejevati med osebno odgovornostjo in tudi plačljivo odgovornostjo, torej pravno odgovornostjo pozornostjo. Potem sem želel, seveda, raz, priznati, da obstajajo določene napake, ki jih je omenjala Dafne, vendar pa bi želel povedati tudi, kakšna orodja uporabljamo. In potem bi govoril tudi o zapletenosti odločanja in o določenih temah, ki so zelo pomembne za notranji trg. Imamo določene izkušnje glede tega, kakšna je raznolikost, kakšna je kompleksnost in pravne, na pravnem področju. Mislite, da je vse zelo jasno, vendar ni to, kar je nezakonito v Evropski uniji, To je zelo zapleteno vprašanje in na nje zelo težko odgovoriti. Tudi mi, ki imamo močne pravne vire, zelo težko odgovorimo na to vprašanje. Torej, vprašanje direktive o trgovini. Mislim, da nam je ta direktiva dobro služila, ne le platformom, ampak tudi vsem državljanom Evropske unije. Ključno, kar ta direktiva omogoča, je, da lahko o, o, ustvarjamo nizke uh, uh, ovire za tiste, ki se želijo pogovoriti z našimi storitvami. To je bil osnovni cilj te direktive in tudi, da uravnotežimo odnos med nezakonito in zakonito vsebino. Uh, in uh, naše platforme uh, so se bale, da bomo morali omejiti od, uh, dostop zaradi odgovornosti in to bi seveda uh, omejilo tudi trgovanje in komuniciranje med uh, ljudmi v Evropski uniji. Ampak, če imate določeno izuzetje iz pravne odgovornosti, do tega ni uh, lahko priti in platforme imajo veliko odgovornosti, kar zadeva nezakonito vedenje. Če Glavni razlog, zakaj je ta direktiva doslej dobro delovala, je povezan s tem, da so ljudje pravzaprav razumni pri svojem ravnanju, ko uporabljajo platforme kot je naša. Če samo omenim nekatera področja, ki smo jih razvili v sodelovanju z Evropsko komisijo, razvili smo rešitve na področju odgovornosti. Torej, mi opredeljujemo, ali imamo torej, strogo pravno odgovornost ali ne. Uh, Eh, to eh, naprimer zadeva varnost eh, otrok. Imamo veliko zgodovino podjetij, ki sodelujejo s komisijo in to že v zadnje dva ali tri mandata komisije in mislim, da se je tukaj razvilo skupno razumevanje izzivov in tudi razvile so se dobre rešitve. Boj proti terorizmu je bil zelo v spredju z komisarjem Avromopolus in gospodom komisarjem smo res dosegli neverjeten dos, napredek in to dokaj hitro, ko so ljudje začeli sodelovati. Potem pa kar zadeva sovražni govor, tukaj sodelujemo z gospod Jurovo in njeno ekipo in to je postala velika politična tema v Evropski uniji v zadnjih dveh, treh letih. Komisarka Jurova je sodelovala s podjetji, tako da smo razvili kodeks eh, ravnanja in tukaj dosegli nekaj korakov naprej. Tudi intelektualna lasnina je področje, kjer eh, je veliko eh, dela, razvijajo se kodeksi in memorandumi na evropski ravni in potem se temu priključujejo evropska podjetja. Kaj imajo ti projekti skupaj? Industrija, politiki in strokovnjaki iz teh relevantnih področji sodelujejo, naprimer področji strokovnjaki s področji področju varnosti otrok ali boja proti terorizmu. Če torej uh, se boriš proti nekemu problemu in postiš svoje lasne interese ob strani, je neverjetno, koliko uh, dobrega lahko dosežeš. Gre za ljudi dobre volje, ki uh, prepoznajo določen problem, naprimer teroristične propagande in potem iščejo ustvarjalne rešitve za to. Razlog, zakaj direktiva o EU direktivi Eh, trgovini dobro deluje, je povezan tudi s tem, da velika večina evropskih državljanov, ki uporabljajo naše storitve, nimajo eh, nezakonitih namenov. Število kršiteljev je zelo malo v primerjavi s celotno populacijo. Ko pa gre za resne grožnje, naprimer izkoriščanje otrok in eh, terorizem, je vsekakor vsakršna vsebina nezakonite vsebine preveč. Zato smo skušali razviti preventivne ukrepe, s katerimi skušamo preprečiti dostop tem vsebinam na naše platforme forme. Torej, tukaj smo razvili filtre. Sedaj smo razvili tudi foto DNK, razvili so ga pri Microsoftu in sedaj ga uporabljajo pri večini spletnih ponudnikov in tako lahko hitro prepoznamo podobe zlorabe otrok. To je dokaj jasno, kajti te vsebine nikoli ne smeš deliti zakonito, torej, torej tega vidika ni in to vsebino lahko vedno odstranimo. Potem bom prišel še do vprašanj opredelitev, kjer imaš področje, kjer so določene stvari zelo očitne, določene pa veliko bolj marginalne. In enaka metodologija se sedaj prenaša na boj proti terorizmu, kjer pravzaprav prepoznavamo znane propagandne videe iz organizacij kot so Al-Qaeda in ISIS, to vsebino lahko snamemo, vendar pa to ni celotna rešitev za teroristični scenarij, kajte imate druge skupine, ki so manj očitne in tudi določene vsebine ISIS in Al-Kaida se sedaj prenašajo v, drug, v druge eh, vsebine. Naprimer, lahko samo izuzamete košček tega videa in ga uporabite za druge namene, ne za propagandne potem pa se borimo tudi proti temu, da bi ljudje oblikovali račune pri naših platformah, ki bi jih uporabljali v propagandne namene. Imamo sistem poročanja, s katerim nas ljudje lahko obveščajo o tem, um, problemov. Potem tudi jezikovna podpora je zelo pomembna. Tisti, ki gradijo Facebook, mislim, da Facebook sedaj podpira 48 jezikov, tako da jim lahko poročate v 48 različnih jezikih, kar je dobro. Smo dokaj veliko podjetje, dobro razvito podjetje, vendar pa je treba upoštevati, da če imate majhno zagonsko podjetje, je lahko jezikovna podpora velika težava za nje, ko se morajo odzivati na določene vsebine, še zlasti, ko gre za sovražni govor ali pa um, obrekovanje za jezik. Veliko krat potrebujete zelo neansirano eh, razlikovanje tega, kaj se dogaja v nekem eh, jeziku in to je težko razviti. Eh, zdaj, če se vrnem k kompleksnosti odločanja. Sovražni govor je za nas zelo tesno področje, kajti če odstranite določeno besedico ali pa dodate vejico v stavek, stvar postane iz šale sovražni govor. Razumeti je treba ton, nijanso in celoten sklop povezanih sebin. Tako da o tem se še veliko pogovarjamo. Dejstvo pa je tudi, da so razlike velike po Evropski uniji. Napravili smo test z našimi uh, sodelavci in smo potem uh, eno izjavo testirali napram nacionalnih zakonodaj in odgovori so bili ne, neverjetno raznoliki. Vsaka izjava je bila v določeni državi um, nezakonita, v drugi državi pa skoraj da nobena od teh izjav ni veljala za nezakonito. Torej je podjetju zelo težko ugotoviti, kaj drži in kakšna je jasnost. Mi si ta, te pravne nasvete lahko um, privoščimo, ampak če želite pomagati nekemu internetnemu podjetju, ki želi delovati skladno, pa bi bilo dobro razviti neka orodja. Kot prvo, eh, vodička je zakonito v Evropski uniji, to trenutno ne obstaja, težko se je tega dokopati. Naša skupina je to razvila, kritizirali so nas, da potem to ni bilo javno, potem smo to objavili, vendar nimamo neke ekvivalenta za javno pravo. Lahko imate torej podjetje in vam mi povemo, kako mi spremljamo naše standarde. To, kaj lahko eh, rečete ali ne smete reči, je zapisan v teh smernicah, ampak to je zelo težko razviti z vidika javnega prava. Potem eh, bi bilo dobro imeti smernice tudi glede obveščanja in uh, snemanja. To je tudi del, ki je povezan z direktivo o e-trgovini. Tukaj so razhajanja precejšna, imamo različna ozna, označbe, torej zastavice, potem dobimo tudi agen, uh, eh, obvestila od agencij, ki nam zelo jasno povedo, kaj je nezakonito in potem je potem še celoten razpon. Torej, to vrstne smernice bi bile zelo koristne za vsako novo podjetje. Upam, da smo lahko povedali, kako je živeti v ospredju na prvi bojni liniji in veselimo se že vaših vprašanj. Uh, Hvala lepo vsem štirim za vaše upoglede. Zdaj pa bi želela odpreti prvi sklop vprašanj in komentarjev. Prva bo Julija Reda. Hvala lepa. Veliko ti so name naredili primeri avtomatiziranih sistemov odstranjevanja, ki pravzaprav utrjujejo predsotke, ki že obstajajo v naši družbi. In zelo me skrbi ta učinek. Naprimer, brala sem poročilo, uh, uporabnikov Twitterja v Bolgariji, ki so se pritoževali, da se, so njihovi uh, računi blokirani, ker so jih prepoznali kot ruske bote, samo zato, ker so uporabljali cirilico in ker so omenjali neke večje račune. Na ta način so jih algoritmi prepoznali kot nekaj, kar je podobnega ruskim botom, ampak seveda vsak, ki uporablja cirilico, še ni rus in vsak, ki govori ruščino, tudi še ni bot. Tako da se resnično sprašujem v tej razpravi o odgovornosti spletnih platform. Namreč uh, vidimo neko utrujenost um, algoritmov, pri določanju zakonov in standardov, ki jih ne določamo mi kot zakonodajalci, temveč platforme na podlogi lasnih pogojev uporabe ali pa na podlogo delovanja algoritmov. In tudi tisti, ki razvijajo algoritme, niso povsem načisten glede tega, kako je določen filter sprejel neko konkretno odločitev. Sprašujem se torej, ali je to tisto okolje, v katerem iščemo rešitev, zakaj potem. toliko političnih predlogov to uh, krepi in zatrjuje, da potrebujemo še več algoritmov. Ko je Mark Zuckerberg se odzival na vprašanja uh, parlamenta, je pravzaprav predlagal uh, algoritmično filtriranje kot glavno rešitev proti lažnim računom. In resnično se sprašujem, glede na te široke in eh, velike dokaze o napakah algoritmov in o eh, lažnih, napačnih odločitvah na podlagi predsotkov. Zakaj je to pravzaprav prvi odgovor, ki ga ponujajo velika podjetja? In kaj bi lahko storili bolje, da bi lahko izvrševali in izvajali pravo? Pravite, da, bi, da tudi človeški pregled ni pravi odgovor. Uh, kaj bi bil torej najboljši predlog. Seveda sem vzela na znanje to, kar ste rekli, namreč, da bi bilo dobro uskladiti našo zakonodajo v večji meri, s tem se strinjam, ampak poleg tega, kaj menite, da bi bile tiste najboljše prakse, ki bi jih mi lahko uh, izpostavili kot zakonodajalci. Hvala, sedaj pa za SND, gosparici. Right, um... Spamici se opravičujem. Uh, Dve vprašanje bi imela. Prvo je uh, namenjeno Lordu Dallenu. Lordo Allenu uh, navezuje se na škandal uh, pri Facebooku, v katerega so bili upleteli številni uporabniki. Kako namerava to podjetje izvršiti, izvajati uh, um, izvajati svojo politiko, ne da bi se ponovil primer Cambridge Analytica in kako lahko Facebook pomiri parla, parlament, da bo črtal in zbrisal nezakonito vsebino, ne le zablokiral vsebino in uporabnika. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je bolj splošno in mislim, da eh, se mu moramo posvetiti vsi. Pravkar sem brala članek v Guardianu glede tega, kako priljubljene eh, risanke oziroma eh, eh, osebe iz risank, kot je Pujsa Pepa, kako so z tovrstnimi osebami indoktrinirani otroci. Tako risanka pravzaprav se potem izrablja tudi za nasilje in za sovražni govor. In eh, to se potem ponuja otrokom pod krinko njihovih najbolj priljubljenih risank. Torej, domnevam, da je 400 ur vsebin eh, naloženih na splet vsako minuto. Torej bi skušala razumeti, kako se bo to nadzorovalo, kako bo naprimer komisija uh, ukrepala, kaj bo priporočila za rešitev tega problema. In kar zadeva samo regulativo in odstranjevanje nezakonitih vsebin z brskalniki, te, to nikoli ne bo rešilo problema kršitev. Uh, uh avtorskih pravic, uh, algoritmov, kjer nikoli ne vemo, na kateri platformi smo, potem tudi spodbud uh, in pobud, ki temelijo na oglasih, pri čemer ni nekega človeškega pregleda. Kako bomo to rešili? To bi res rada razumela, kaj ti to ne zadeva zgolj vseh državljanov, temveč še zlasti prizadeva najbolj ranljive člane naše družbe, ki se ne zave, zavedajo, da pravzaprav črpajo, absorbirajo nezakonito vsebino, nasilje, depresijo, uh, samomore in tako dalje. Hvala, gospa Dita eh, Karacov. Hvala lepa. Hvala vsem za vaše predstavitve. Strinjam se z vami, ko pravite, da moramo najti to pravo ravnotežje med tem, kako se boriti proti terorizmu, sovražnemu govoru, spolni zlorabi in tudi kršitvam intelektualne pravice. Po drugi strani pa, da moramo zavarovati svobodo izražanja, zasebnost in tako dalje. Kot veste, imamo veliko razprave sedaj o reformi avtorstva evropskega prava v Evropski uniji in rada bi slišala poglede vas štirih. Kakšen bi bil vaš pristop? Ali menite, da bi bil boljši pristop za doseganje tega ravnotežja? tako, da bi bolje obveščali, da bi tudi imeli boljše ukrepe tožb oziroma boljše postopke za eh, tožbe, kot pa da se eh, nalagajo filtri. In drugo vprašanje, kakšna je razlika med filtriranjem avtorskih vsebin, avtorsko zaščitenih vsebin in filtriranjem drugih vsebin. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Stajler. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala vsem uh, odličnim panelistom. Veseli me, da ste z nami delili vaše strokovno znanje. V pravem času ste se nam pridružili jutri, eh, nas čaka glasovanje v odboru za pravne zadeve in upam, da bomo glasovali pravilno to vprašanje odgovornosti in sploh, splošnih zahtev za spremljanje je izjemno pomembna tema. V odboru za pravne zadeve obstaja možnost, da bo to podprto v 13. členu, mi smo sicer proti. Pomembno je ravnoteže in ko se pogovarjamo o teh temah, moramo najti rešitev, kako se boriti proti ekstremom, eh, ekstremnim vsebinam, obenem pa moramo zagotoviti svoboden internet eh, in spoštovati pravico do svobode izražanja. To je veliki ziv in nekateri eh, zakonodajalci, naprimer Kristina, ti si izpostavila, kakšno je stanje v zvezi s sodnimi zadevami kakšna so pravna tolmašenja. Dobro je bilo se o tem pogovoriti bolj natančno, sedaj, ko ste z nami. Tudi drugi govorniki so se tega dotaknili. Pred nami so nekateri ključni izzivi. Zanima me, kaj eh, menite vi, katere države so zagotovile to ravnoteže? Komu naj stremimo? V tem parlamentu se zdi, da bomo šli k nekemu drugemu ekstremu. Ne bo ravnotežja, eh, nekateri se želimo boriti za svobodo eh, izražanja in vprašanje je, kako zagotoviti prave rešitve. To je globalno vprašanje, ne, ne gre zgolj za nas tukaj. Vprašanje je, kako se rešiti teh, eh, oziroma kako reševati te izzive na ustrezen način, na podlagi ustreznih informacij več želim slišati o pravni plati te zgodbe. Eh, brez dvoma bo o tem tudi govora jutri v odboru za pravne zadeve. Eh, vprašanje je, kakšna je prava pot naprej. S tem, ko odstranjujemo eh, zakonito vsebino ljudi na spletu, kršimo njihove pravice, to se ne bi smelo dogajati in te pravice je treba spoštovati. Hvala, da ste si vzeli čas za današnjo razpravo ne vem, morda bi lahko skočili tudi v odbor za pravne zadeve jutri in predstavili te iste zadeve. Eh, morda bi se tudi Pujsa eh, Pepa lahko česa naučila, kot je dejala eh, Mici, gospa Mici, so pred nami številni izzivi in kot parlament bomo prepovedali meme in to je neverjetno, Zgrožena sem, ko vidim, da nekateri razmišljajo o tem, nekateri eh, vodijo kampanjo proti takšnim določbam, eh, pa če gre za pepo ali ne. In razprava je razprava o nekakšnem boju med novim svetom in starim svetom. Eh, zagotoviti moramo dobro ravnoteže pri teh avtorskih pravicah. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da so vprašanja predvsej jasna to dobro ravnotežje je tisti glavni izziv, eden od glavnih izzivov, s katerimi se soočamo pri tej temi. Podpiram kolege in kolegice, ki so ta vprašanja zastavili. Še nečesa nismo omenili in sicer je to razlika med sredstvi, s katerimi razpolagajo podjetja. Velika podjetja lahko poskrbijo za sistematično eh, nadziranje, za druge, za manjša podjetja pa je to predvsej bolj problematično. In če ne bomo zagotovili tega eh, ravnotežja, bomo morda posegli tudi v inovacije, škodili inovacijam in mislim, da se to ne bi smelo zgoditi. prišli smo do konca tega kroga vprašanj. Beseda je spet vaša, tako da tisti, ki želite odgovoriti na slišano, prosim, beseda je vaša. Um, thank you. I think those were all. Najlepša hvala. Mislim, da so bila to uh, zelo zanimiva vprašanja. Ne bom se dotaknila posameznih vprašanj, če dovolite, glede na to, da uh, se številna nanašajo na skupne teme in eh, na njih bi specifično odgovarjala zelo podobno. Najprej eno od pomembnih eh, vprašanj je, kakšna je sistemska rešitev, če filtri ne delujejo. Trenutno imamo rešitve na podlagi obveščanja, reaktivne eh, rešitve, obveščanje in na to odstranjevanje. V direktivi imamo zelo osnoven, osnoven sistem obvestil in odstranjevanja. Eh, komisija na to nudi nekaj dodatnih informacij o podrobnostih tega režima, govorijo o mehanizmu eh, pritožb, eh, govorijo o časovnici, ampak številni komentarji so vseeno zelo nejasni, govorijo o dejavnikih, ki je treba upoštevati pri tem, ko ugotavljamo, kaj pomeni hitro odstranjevanje glede na velikost podjetja, glede na kategorijo vsebine ni pa specifičnih eh, rešitev, specifičnih določb, ki bi veljale za, naprimer, opredelitev eh, hitrega odstranjevanja. Mislim, da bi bilo treba eh, razjasniti te zadeve. Kot je omenila Julija, bi morali harmonizirati obstoječo zakonodajo tako, da podjetja vedo, zakaj gre, katere vsebine so zakonite, katere ne v Evropi. Vsaj za specifična področja bi to moralo veljati, ker bi bilo to v veliko pomoč. Še en del eh, rešitve, vsaj po mojem osebnem mnenju, in mislim, da so se tega dotaknili tudi drugi panelisti, je vertikalni pristop. Pri tem bi se navezala na to pošteno ravnotežje, ki ga je uporabljalo tudi sodišče eh, pri sodnih zadevah, pa tudi eh, sodišče za človekove pravice v Strasburu je to omenjalo. Kaj kažejo pravne obravnave, če pride do sporo med temeljnimi pravicami, potem eh, sodišče ponovadi govori o relativnih pravicah, naprimer pravica do intelektualne lasnine, pravica do lasnine, svoboda izražanja, zasebnost, varstvo podatkov. To eh, niso absolutne pravice in v teh primerjih je treba zagotoviti ustrezno ravnoteže, tako da obe strani oziroma vse strani sprejmejo uh, določene uh, ukrepe oziroma se uh, nečesa uh, žrtvujejo del te pravice uh, in tako sistem deluje. Na vkljub uh, slabostim uh, obveščanja in odstranjevanja osebin pa imajo takšni sistemi precej prednosti. Na to pa imamo naprimer pravica, do zaščite otrok, sploh kar se tiče uh, fotografij in videoposnetkov zlorabe, spolne zlorabe otrok. Tukaj, odvis, odvis, tukaj je veliko odvisno od uh, okoliščin. Uh, na, naprimer, upoštevati je treba tudi uh, prepoved uh, nehumane obravnave in uh, tukaj gre za absolutne pravice, ki imajo precedens uh, v primerjavi z drugimi pravicami. filtri eh, so eh, predvsej boljši pri identifikaciji, prihaja do manj napak in tudi če pride do napak, lahko to eh, obrazložimo glede na obseg škode za žrtve. To je treba upoštevati, kot je dejala Julija, moramo upoštevati tudi vprašanje avtomatskih filtrov, a želimo, da ti avtomatski filtri sprejmajo pravne odločitve za nas. Na sodiščih imamo ljudi, ki odločajo v zadevah v okviru postopkov, ki jim zaupamo pri izvajanju zakonodaje. Glede na trenutno stanje zakonodaje, eh, ne moremo na enak način zaupati avtomatiziranim sistemom. Hvala. That was, uh, <clears throat> excuse me, that was a lot of Slišali smo veliko zelo, zelo dobrih vprašanj, ki zahtevajo precej časa, če želimo na njih ustrezno odgovoriti. Če dovolite, da se bom na kratko dotaknil direktive o eh, avtorskih pravicah. V 13. členu je izpostavljena eh, direktiva o eh, e-trgovini, ki pa je to definirana kot da ne obstaja. To pomeni, da lahko internetna podjetja prisilimo v to, kar je sodišče že dvakrat eh, označilo za neustrezno glede na listino o temeljnih pravicah. Tako se zakonodaja pač ne sprejema. Ne moremo ohraniti nek, neke direktive, ob enem pa vzpostaviti kontradiktorne direktive, ki krši tisto prvo direktivo uh, vsem, vseh elementih praktično. To ni smiselno. Ni smiselno uh, niti, da je komisija uh, napisala 13. člen direktive zato, da bi se izognila sodbam sodišča eh, Evropske unije. Komisija tako ne bi smela postopati na to širše teme. Internet se spreminja iz dneva v dan. To, kar bomo, kar bomo naredili danes, čez 6 mesecev, čez eno leto, bo enkrat zastarelo, kar se tiče nezakonitih eh, vsebin, eh, bo treba zadeve prilagajati, nekaj, kar deluje danes, morda ne bo delovalo čez eno leto. Ravno zato potrebujemo eh, dobro delujoče eh, procese revizije. Švedska je uvedla eh, sistem leta 1996, nikoli ga ni revidirala. Ali deluje, ne vemo. Kakšna je statistika, ne vemo. A je vse skupaj kontraproduktivno, ne vemo z internetom se ne, moremo, eh, se ne smemo ukvarjati, kot da je nek statični vir. Ne smemo ugibati, kaj bi lahko eh, delovalo. Kaj, kaj bi lahko delovalo danes, čez en mesec, čez eh, nekaj mesecev, čez pet let. V Evropski zakonodaji na tem področju pogrešamo neko pripravljenost za revizijo učinkov, kontraproduktivnih učinkov podjetja, ki so eh, se odločila za prostovoljne ukrepe, morajo imeti tudi pravico, da se odločijo, da prenehajo z izvajanjem teh ukrepov, če ne delujejo. Iskal sem eh, sta, en sam stavek, ki bi govoril o takšnih eh, ustreznih revizijskih procesih in tega nisem našel v zakonodaji. In to pač ni dobra zakonodaja. Kakšna je Eh, razlika med filtriranjem avtorskih pravic in filtriranjem vsega ostalega? To je zelo pomembno vprašanje. Kršitve avtorskih pravic so eh, težava za zadevno stranko. Dostop do eh, vseh ostalih vsebin, ki so nezakonite, pa je del širše problematike. Če gre za zlorabo otrok, je vse delovanje povezano s to vsebino del zločina. Ne glede na to, če to pošiljamo na internet, shranjujemo z interneta in tako naprej. Ta dostopnost je zelo pomembno vprašanje. Komisija in države članice se ne smejo znebiti svoje odgovornosti, da zagotovijo ustrezno delujoč sistem, tako kot je bilo to izpostavljeno v zadevi Telefonika Pro Muzika. Imeli smo tudi zadevo o telekabel naprej. Nažalost je treba včasih eh, sprejeti to težko odločitev in eh, pomesti pred eh, lastnim pragom, sprejeti ukrepe, ki spoštuje vse stranke. Also, um... Najlepša hvala. Tudi sama se bom dotaknila širših tem, ne bom odgovarjala na specifične vprašanja. tudi meni eh, ni bil všeč eh, nastop eh, Zuckerberga, ne zato, ker bi bilo to problematično z vidika Facebooka, ampak zaradi širših vprašanj. Videli smo, da želijo zakonodajalci, da bi bilo terorističnih vsebin manj, da jih ne bi bilo sploh. In tudi Facebook si tega želi. Noče nezakonitih vsebin na svoji platformi. To ni nek forum namenjen zapletenim uh, problematičnim razpravam. Gre za eh, civilno okolje. Zato je treba eh, izbrisati eh, nezakonite vsebine, sveda pa ne moremo nujno črtati tisti vsebin, ki so zakonite. Facebook tako ali tako gradi vsebine algoritme, to je pač tehnologija, na podlagi katerih delujejo in to mora zakonodajalcem povedati več. Čas je, da se osredotočimo na drugo plat medalje in eh, ugotovimo, eh, kako je treba zakonodajo spreminjati, ko eh, nastanejo težave pri odstranjevanju vsebin. Kar se tiče avtorskih pravic in zadevne direktive, sem morda sama simplistična, ampak 13. člen in predlogi filtrirajo, se mi zdijo uh, nejasni. Eh, ne razumem tega. Razlog za 13. člen je denar, vse je povezano z denarjem, gre za spore med eh, ogromnimi komercialnimi interesi na obeh straneh in če ne moremo razrešiti takega, takšnega vprašanja denarja na ta način, da spremenimo temelj interneta, to se mi zdi noro. To se mi zdi nesorazmerno v pravnem jeziku. Da bi torej na takšen drastičen uh, način spreminjanja delovanja interneta rešili to vprašanje, ker gre v bistvu za denar. Na to razlike med uh, različnimi tipi vsebin. Več uh, ostalih govornikov je govorilo o uh, posebni naravi. Uh, spolne zlorabe otrok eh, in večina sprejema filtriranje takšnih eh, kategorij vsebin. Mislim, da se moramo eh, iz tega ničesa naučiti, ugotoviti moramo, zakaj se to obravnava na poseben način, zato ker gre za vsebino, ki povzroča veliko škodo, na to gre za vsebino, ki je zelo prepoznavna, ne potrebujemo strokovnjako, da ugotovijo, kaj je nezakonito, gre za vsebino brez nekega pravnega konteksta ko uh, eh, naprimer neko podjetje odstrani nekaj, kar uh, ni uh, podoba spolne zlorabe, večina ljudi razume to napako. In podobno velja za uh, odločnejše ukrepe uh, za druge kategorije nevarnih vsebin, ki ste jih omenjali, naprimer v povezavi z uh, pojso pepo. Druge stvari, o katerih govorimo, pa ponavadi ne ustrezajo temu modelu. Naprimer, potencialno teroristični eh, govor, ki je del eh, nekega eh, poročanja ali pa politične participacije. To ni takoj prepoznavno kot teroristični govor. In na to imamo težje vprašanje, kot je naprimer obrekovanje za platformo je še težje ugotoviti, eh, katera stran govori resnico in kako eh, uporabljati zapletene eh, pravne preizkuse. Tako v Španiji kot tudi v Združenem kraljestvu imamo sodne primere, ki kažejo, da platforma ne sme poseči v to, počakati je treba na sodno odločbo, zato ker platforma ne more razpolagati z ustreznim pravnim znanjem, ki bi bilo dovolj za ugotovitev nezakonitosti to je pravni standard, ki eh, so ga sprejela, v, eh, sprejela vrhovna sodišča v Argentini in v Indiji, ko so eh, obravnavala temeljne pravice. Na to še vprašanje ravnotežja. Govorili smo o ustreznem procesu, govorili smo o standardu znanja, to je zelo pomembno, govorili smo o specifičnih elementih različnih eh, vsebin. Mislim, da je eh, zelo pomembno orodje večja preglednost. Ne govorimo o agregatnih številkah, ki jih objavljajo podjetja, ampak govorimo o eh, specifičnih e, elementih za vsebin, ki so bile odstranjene. Naprimer, v podatkovni bazi o terorizmu bi lahko marsikaj naredili, to je lahka naloga. Mislim, da bi morala imeti civilna družba, strokovnjaki in raziskovalci dostop do tega materijala, tako da bi ugotovili, eh, kaj se dogaja eh, in kako se to dogaja. Eh, preskočila sem vprašanje inovacij, mislim, da je Lord Allen že dejal, da si mala podjetja ne morejo privoščiti, da bi porabila 60 milijonov evrov za takšne sisteme. To je številka izbred nekaj let, verjetno so stroški precej višji sedaj v poročilu Finstrom in Angstrom, ki sem ga eh, navedla v eh, prosodnicah, piše, da obstaja tveganje v zvezi s licencami. Če licenciramo nekaj, kar bo tehnološko eh, zastarelo čez nekaj časa, bomo naleteli na težave. Majhna podjetja bodo namreč upeta v tehnično neučinkovite oziroma nekonkurenčne modele. Hvala. Um, Again, just sort of picking up on the themes that came through, and actually. Tudi sam se bom navezal na glavne teme, ki ste jih izpostavili. Najprej prvo vprašanje algoritmov. Internet je nek eh, unikum, eh, ki predstavlja določene specifične izzive za eh, zakonodajalce. Ena karakteristika je hitrost, hitrost sprememb, ki je zelo visoka, precej višja kot pa hitrost sprejemanje zakonodaje. In pa obseg. Obseg je zelo pomemben element. Večina uh, zakonodaje je bila oblikovana zato, da bi regulirali uh, relativno majhno število entitet. Noben zakonodajalec ne želi urejati uh, govora stotine milijonov uh, državljanov. Nihče noče, naprimer, urejati govora med ljudmi, ki se pogovarjajo tukaj na hodnikih. Uh, ko pa eh, poskušamo to narediti na tak način, naredimo na težave. Kar se tiče rešitev, se mi pošteno povedano zdi, da je edina rešitev rešitev, ki bo eh, združila odgovornost in avtoriteto države. To ni nekaj, kar bi lahko naredile eh, kaj bi lahko naredila podjetja, s tehničnimi in drugimi sposobnostmi podjetij. To je treba združiti države lahko želijo nek eh, dosežek, eh, nek rezultat, ampak ta rezultat lahko dosežejo zgolj, če sodelujejo eh, z zadevnimi akteri, s podjetji. Gre torej za sodelovanje. Kako bi to bilo videti v praksi? No, internetna podjetja se morajo naprimer pogovarjati z, z zakonodajalci, z regu, regulativnimi organi v strokovnih skupinah. Na, imeli smo naprimer v Bruslju internetni forum Evropske unije, tisti, ki so odgovorni za varnost na tem področju, lahko tam pojasnijo, kaj počnejo, eh, na to dobijo vprašanja, eh, pozive k sodelovanju z manjšimi podjetji in tako naprej. Mislim, da je to proces, ki bo verjetno obrodil največ sadov, če seveda razumemo, kakšni so skupni cili ta dogovor je eh, nujno potreben in mi kot državljani in kot zaposleni v podjetju želimo, da eh, manj ljudi postane radikaliziranih in eh, da vzamejo roke orožja in ubijajo ljudi. To je lahko naš cilj, naprimer. In na to poskušamo ugotoviti, kaj počnejo ustrezne službe, zato da bi zmanjšale pojavnost takšnih dogodkov to ni nujno uh, lahko vključiti v zakonodajo, to mora biti vključeno v dialog. Zaupanje je pomembna tema, eh, tudi zaupanje v moje podjetje, naprimer, eh, to je zelo pereča tema. Dejali smo že, da smo naredili vrsto velikih napak, ponovno je treba zgraditi to zaupanje in po mojem mnenju lahko to redimo prek takšnega bogatega dialoga. Tudi v Evropski uniji se dogajajo napake, ljudje delamo napake iz dneva v dan, eh, odstranjujemo naprimer vsebino, ki je ne bi smeli, včasih ne odstranjujemo vsebine, ki bi jo morali in tako naprej. O tem se želimo pogovarjati, imamo nek cilj, cilj je ta, da naprimer zmanjšamo eh, pojavnost eh, podob eh, spolne zlorabe otrok. Včasih se zgodi, da zaradi doseganja tega cilja odstranimo neko podobo, ki ni nezakonita in to je pač cena, ki jo plačamo zaradi ustreznega upoštevanja teh ciljev. Ni pa realistično, da bi takšne napake zmanjšali na popolno ničlo. Na to še eh, vprašanje v zvezi z blokiranjem in eh, odstranjevanjem. Eh, odstranili bomo vsebino, če je globalno gledano nezakonita, omejili pa bomo dostop za določena področja za vsebino, ki je nezakonita zgolj v omejenem številu jurisdikcij večina eh, tem, večina področjih je vključenih v naše globalne standarde, ampak eh, v določenih primerjih, naprimer v določenih državah, imamo zakonodajo o eh, obrekovanju oziroma o žaljenju in takšen govor je lahko v večini drugih držav popolnoma zakonit. Ko iščemo pravi režim, to velja tudi za direktivo o avtorskih pravicah. Nekatere internetne službe, nekatere podjetja se nočejo eh, obnašati odgovorno. Mislim, da so v veliki manjšini, ampak ko se kaj takšnega zgodi, moramo najti neko enačbo, ki kaže, da bolj kot si odgovoren, manj si eh, očkodninsko eh, odgovoren. Če imamo pravi sisteme, če imamo sisteme identifikacije vsebin, potem eh, ne smemo takšnih podjetij kaznovati. Direktiva tega ne sme zahtevati. Zaupati moramo podjetja, podjetjem, da eh, poskušajo narediti eh, tisto, kar je potrebno. Zagotoviti je treba seveda, da dosežemo te cilje. Včasih bomo kontraproduktivni, ampak morda je to del takšnega cilja. Pomembno je, da zagotovimo odgovornost na ravni podjetij. For a najlepša hvala, da ste odgovorili na vsa ta vprašanja. To pomeni, da lahko preidemo na naslednji panel. Imamo dva govornika namesto treh, zato ker je eh, predstavnik eh, držav članic v zadnjem trenutku odpovedal sodelovanje. Najprej bomo prisluhnili gospodu Feksu, ki predstavlja seznam. Z nami pa je tudi gospod Pančini, ki predstavlja YouTube in Google. Prosim vaju, da podata uvodni prispevek, največ 10 minut. Najprej gospod Fejt eh, v imenu seznama. Thank you, Madam Speaker. Um, thank you for the opportunity to give you my opinion on. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim eh, naše mnenje v zvezi s priporočili eh, komisije in kako je to povezano z realnim življenjem in eh, z mojimi pogledi na te zadeve. Sem Michael Fex, predstavljam se znam pikac.z, manjšo platformo, kljub temu, da 90 odstotkov češkega prebivalstva uporablja naše storitve. V absolutnih številkah pa seveda nismo po absolutnih številkah pa nismo primerljivi z velikimi podjetji, kot sta Google in Facebook. Še vedno pa imamo veliko izkušenj v boju proti nezakonitim vsebinam na spletu. Upam, da bom pripomogel k današnji razpravi. Nisem pravnik, sem bolj kot ne poslovnež. Začel sem s podjetjem leta 2004, delal sem kot tisti, ki je skrbel za IKT, na to sem prešel v na druga delovna mesta in veliko izkušenj imam s tem. Eh, vem, kaj se zgodi, ko eh, neko podjetje zraste z 50 eh, zaposlenih, nekaj tisoč uporabnikov na tisoč in več zaposlenih in predvsej več uporabnikov. Moj pogled na te stvari je verjetno precej drugačen kot pa tisti, ki so ga drugačen kot tisti, ki so ga predstavili prejšnji panelisti. Boj proti nezakonitim vsebinam je bil vedno eh, neka nuja pri nas. Ne zaradi političnih interesov v zadnjem času ali zaradi zakonodaje, ampak zato, ker menimo, da obstaja potreba potem. Razlog je preprost. Naše eh, storitve morajo delovati dobro in eh, v očeh naših strank naših uporabnikov eh, moramo uživati zaupanje. Zato smo namreč korak pred eh, našo konkurenco. Brez dvoma poskušajo vsa podjetja narediti nekaj podobnega. Naši uporabniki so namreč tisti, ki nam sodijo, ko eh, uporabljajo naše storitve. Vsak meni, da je pomembna blagovna znamka podjetja, tudi Facebook, kot smo videli v zadnjem času. Komisija želi odpraviti nezakonite vsebine, s tem se strinjam, ne strinjam pa se z vsemi njihovimi pristopi in eh, rad bi spostavil tiste kontroversne elemente njihovih priporočil. Prvič, izvajati je treba to, kar že obstaja. Ko govorimo o eh, vsebinah, ki jih ustvarjajo uporabniki, vedno pozivam k boljšemu izvajanju obstoječih pravil, ki jih že ima, imamo na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije. Delamo vse zato, da bi pomagali oblastem, da identificirajo uh, kršitelje in oblasti morajo na to Eh, kaznovati te kršitelje. Ampak očitno Evropska unija eh, razmišlja bolj v tej smeri, da je treba kaznovati platforme, ker je to lažje, kot pa da bi preganjali prave kršitelje. Boj proti terorizmu že poteka v nacionalni in evropski zakonodaji, vsaj po mojem mnenju. Po mojem skromnem mnenju bi bilo treba torej izvajati vsa pravila, ki jih že imamo, ki smo jih že ustvarili in to je pomembnejše kot pa uh, krcanje spletnih platform, češ da bi morali narediti več v boju proti nezakonitim vsebinam. Drugi komentar, ne živimo v uh, svetu uh, vojne zvest, vsaj za nas to ne velja. Eh, mislim, da automatizirane rešitve, iskanje vsebin in uh, ostranjevanje uh, niso primerne rešitve v tej fazi, nismo še na takšni ravni, da bi lahko pričakovali, da takšni sistemi razlikujejo med zakonitim in eh, nezakonitim elementom vsebino v obliki besedila, eh, podobe ali videoposnetka. Ljudje so predvsej bolj zanesljivi in tudi ljudje se eh, motijo, delajo napake in to je največja težava. Nimamo stotstotnega zagotovila, da bo vse potekalo po načrtih, če ima neko podjetje nekaj deset tisoč uporabnikov, na primer večino nezakonitih eh, vsebin ustvarjajo ljudje, ki imajo veliko strokovnega znanja za to. Eh, ne moremo, na primer, odstraniti vsebine eh, v polni meri na internetu. Veliko razlogov je, da ne uporabljamo avtomatiziranih orodij, veliko je namreč luken in to je povezano tudi s 13. členom direktive. Eno ura je prekratko obdobje, to je še en komentar. Razumem, uh, logiko komisije. Vsebina dana na internetu je ponavadi najbolj vidna v naslednjih nekaj urah potem. Ampak s tem, ko uh, bi omejili naš reakcijski čas, bi morali zahtevati 24-urno delovanje nadzora. Notifikacije niso vedno uh, v skladu z uradnimi postopki in niso vedno povonoma jasne. Ta predlog bi uh, Eh, zahteval, da bi specifični administratori reševali zgolj takšen tip eh, obvestil. In to je velika težava za majhna podjetja, ki imajo zgolj nekaj zaposlenih in ki eh, ne morejo 24 ur na dan reševati teh vprašanj. Še en komentar, ne smemo postati veliki bratje v luči naših uporabnikov. Automatizirane povratne informacije uporabnikom v vsakem primeru, ko pride do nezakonite vsebine, bodo dale eh, uporabnikom občutek, da jim vedno sledimo, jih vedno spremljamo in uh, nadziramo. To je velika težava tudi uh, v zvezi z drugimi uh, storitvami, ki jih ponujamo, naprimer elektronska pošta, ker je zaupanje, uh, zaupanje bistveno. Nočemo dodatnega birokratskega bremena. V priporočilu je izpostavljen zelo uh, zapleten postopek, to je še eno upravno breme in ne vem, kako bomo s tem izboljšali naš boj proti nezakonitim vsebinam na spletu. Odgovorni smo za uh, zaupanje vredne označevalce, ampak s tem ne bomo naredili uh, veliko. To je seveda naša dožnost, imeli pa smo že slabe izkušnje s takšnimi eh, eh, zaupanja vrednih eh, označevalci. Ti imajo vedno neko svojo resnico, neko svojo filozofijo, svoje dojemanje dobrega in slabega. In še vedno je treba na to nadzirati, to, kaj počnejo, tako da, da vam v bistvu ne pomagajo in obstajajo boljši načini za boj proti nezakonitim vsebinam pozivom k sodelovanju med eh, ponudniki storitev. To piše v priporočilu. Mislim, da lahko to deluje zgolj na prostovoljni osnovi. Eh, izmenjava izkušenj, znanja in tehničnih rešitev ne, ne sme biti usiljena, po mojem mnenju. Včasih gre za uh, lastno tehnologijo IKT, za lastne postopke, v katere je eh, podjetje veliko vložilo. Na nas pa gledate, kot da ne sodelujemo z javnimi organi. Moje osebne izkušnje, ne zgolj iz Češke, kažejo, da mora tudi majhno podjetje ustvariti določene instrumente in postopke v sodelovanju eh, z javnimi organi, ko postanejo njihove storitve vedno bolj priljubljene in ko se za to eh, bolj zanimajo javni organi. To se že dogaja, ne zaradi zakonodaje, ampak zaradi eh, samo urejanja, samo regulacije znotraj industrije. Osredotočiti se moramo na naše eh, ključne posle, ne pa na razprave z javnimi organi. Naša lasna odločitev torej je, da optimiziramo eh, reševanje obvestil, ki jih dobivamo eh, od javnih organov. To se že. Eh, dogaja in zato ne potrebujemo dodatnih priporočil. Pospešen, pospešeni eh, postopki, ki jih eh, omenjajo določbe, že obstajajo, eh, ta potreba obstaja že namreč nekaj časa. Tudi instrumenti za poročanje javnim organom že obstajajo, zato ker je njihov obstoj postal nuja enkrat v prihodnosti. To je vse z moje strani, pripravljam pa sem seveda odgovoriti na vaše vprašanje v naslednjem krogu razprave. Hvala. Um, Hvala lepa. Gospod Pančini iz YouTube in Google je naslednji. Izvolite. Hvala, gospod predsednica. Nekaj preglednic imam, nekaj prosojnic. Povedal vam bom nekaj o nezakoniti vsebini na spletu in podal vam bom pogled na spletu podjetja, ki meni, da bi morali imeti jasna pravila in naše odgovornosti, da to storimo. Na začetku nekaj informacij o YouTubu. YouTube je nevredna platforma, kjer lahko vsak pride do besede. Verjamemo v štiri svoboščine: svoboda izražanja, svoboda gospodarske priložnosti. Ljudje lahko poskusijo zaslužiti na YouTubu, vsebina je lahko na voljo drugim in postanete lahko zvezda. Prav tako podpiramo svobodo pripadnosti. Če deliš vsebino, jo deliš z drugimi in to je dobro. Seveda pa spoštujemo tudi svobodo obveščenosti. 400 ur vsebine se naloži vsako minuto. To je zelo veliko vendar pokazati vam želimo tudi, da imamo jasna pravila za to, da najdemo pravo ravnotežje med številkami, obsegom dela in spoštovanjem pravil. Prav tako želimo biti odgovorni. Naša politika je jasna, ne omogočamo škodljivega vedenja in ne dovoljujemo vsebine, ki je lahko žaljiva. Spoštujemo pa zakonodajo v vsaki državi. Poskrbeti želim, da boste vedeli, da ne gre samo za politiko podjetja, ampak gre za spoštovanje zakonodaje. In v zvezi s tem imamo jasen pristop. Kako zadeti to ravnotežje? govorimo o 400 urah in potrebi potem, da izvajamo politiko in ustrezne ukrepe. Imamo dva kanala, po eni strani lahko vsak uporabnik označi vsebino, če meni, da v videu vsebina ni v skladu z našimi politikami, lahko ta video posredujejo nam, mi vsebino preglejujemo 24 ur na dan, 7 dni na teden. Prav tako je mogoče sporočiti, če je vsebina nezakonita, vsak pravni organ lahko uporabi ta kanal. Pri oceni vsebine upoštevamo obstoječo zakonodajo. Poglejmo si na čem temelijo naše ocene, ko dobimo oznake. Vsak uporabnik nam lahko posreduje kakršno koli nezakonito vsebino, kakor sem dejal, ampak zanašamo se tudi na zaupanja vredne označevalce. To so strokovnjaki iz nevladnih organizacij po vsem svetu. Naša skupnost je zelo močna In oni razumejo specifično vprašanje, zato nam pomagajo pri tem, da odstranjujemo vsebino. Pošljajo nam zahtevo po izbrisu, mi to ocenimo, vsako zahtevo ocenimo, povsod gre torej za človeški faktor pri odločitvi in potem ukrepamo. Številke pravijo naslednje. Kakovost označevalcev je zelo visoka. In iz sodelovanja in v okviru razprav, ki jih imamo z zaupanja vrednimi označevalci, se veliko naučimo. Govorimo o različnih politikah, o različnih načinih, kako bi lahko obravnavali ta problem. Problem se obravnava tako v določeni državi, v drugi pa drugače in to nam pomaga, da bolje upravimo svoje delo. zdaj pa dve vrsti nezakonitih vsebin. To je treba preučiti, ne samo z horizontalnega, ampak tudi z vertikalnega vidika. Poglejmo si avtorske pravice. Uvedli smo kar nekaj prostovoljnih ukrepov, ampak mislimo, da smo na področju avtorskih pravil razvili najboljšo prakso. z ukrepom Content ID pomagamo lasnikom vsebin, da poskrbijo, da je njihova vsebina spoštovana. V to smo vložili 100 milijonov dolarjev in želimo torej, da bi imetniki pravic bili zaščiteni. Z veseljem smo zagotovili to orodje ne gre samo za filtriranje, ampak gre za sodelovanje z imetniki pravic. Zagotoviti želimo, da lahko uporabijo katalog, katalog del, ki jih želijo zaščititi. To vsebino potem prepoznavamo in imetniki pravic lahko potem odločajo, kaj storiti z ujemanji, torej ujemanji med vsebino, ki je v njihovi lasti in vsebino, ki jo naložijo drugi. Lahko torej monetarizirajo svojo vsebino, lahko sledijo tej vsebini. To pomeni, da pač imajo samo pregled nad to vsebino, ki je naložena, lahko pa blokirajo vsebino v primeru, da umetniki pravic menijo, da je to najboljši pristop. Trenutno vidimo, da je monetizacija najboljši pristop v zadnjih letih. Je to poskrbelo 2 milijardi dolarjev imetnikom vsebin. Zdaj pa teroristične vsebine. O tem smo govorili prej in to v državah članicah predstavlja veliko pomislekov. V nasprotju s tem, kar smo videli v kontekstu avtorskih pravic, je kontekst tukaj ključnega pomena. Ko gledamo vsebino, ki bi lahko predstavljala kršitev naše politike glede terorizma, je zelo pomembno razumeti kontekst. menimo, da je mešanica tehnologije in človeškega pristopa najboljši način za preprečevanje terorističnih vsebin. Imamo algoritme za strojno učenje, ki nam pomagajo odkriti teroristične vsebine in pri tem ne uporabljamo samo lasnih izkušenj, ampak uporabljamo, znanje, ki smo ga dobili na osnovi pregleda več kot dveh milijonov videov, ki smo jih pregledali. Oznake dobimo od oblasti in od zaupanja vrednih označevalcev. Uporabljamo stroje in strojno učenje, zato da identificiramo vsebino, ki jo je treba izbrisati. Ko se pojavijo orodja za odkrivanje vsebin, ta orodja potem pripravijo oznako in oznako pregleda človek. Ne gre za samodejno filtriranje, ampak uporabljamo tehnologijo zato, da najdemo neprimerno vsebino na spletu in pomagamo pri odstranjevanju neprimernih vsebin. Kakšne so številke? Številke so zelo pozitivne. 160 tisoč videov smo odstranili med junijem in decembrom in orodja za strojno učenje so lahko mnogo hitreje in mnogo bolj natančno odkrila video posnetke kot prej. Gre za seveda skupno odgovornost, sami ne moremo uspeti, zato se zanašamo na različne forume, naprimer globalni spletni forum za preprečevanje terorizma, sodelujemo z Facebookom, Microsoftom, Twitterjem in drugimi. Na različne načine se borimo proti temu pojavu. Ena je zbirka podatkov hashtagov. Zbrali smo več kot 80 tisoč takšnih vrst vsebin in poskusimo ugotoviti, ali se vsebina ujema in 80 tisoč, kako sem dejal, imamo takšnih eh, hashtagov, sodelujemo pa z državami članicami in komisijo pri tem, ko iščemo rešitve. Samo da sklenem, mislim, da je to zapleteno vprašanje. Ne gre za univerzalni pristop. Vertikalni pristop je zelo pomemben, prav tako moramo preučiti morebitne negativne vidike. Prej sem omenil odstranjevanje vsebin in, kakor sem dejal, vsak uporabnik ima možnost, da nam posreduje oznako in zahtevo glede izbrisa, zato smo bili zelo zadovoljni, da smo lahko pred nekaj tedni predstavili poročilo o preglednosti za YouTube, potem ko je Google pripravil poročilo za sebe v preteklih letih, tam je več podatkov o tem, kako se odločamo in to bi lahko pripomoglo tudi k splošnim politikam za preprečevanje nezakonitih vsebin na spletu. Hvala. Hvala lepa, prijetno spregovorijo poslanci. Želim besedo dati Evropski komisiji za kratek odziv. Gospod Štajn je vodja enote za e-trgovino in spletne platforme. Izvolite. Hvala, pozdravljeni. Hvala odboru IMKU za to razpravo. Mislim, da prihaja v pravem času. Hvala tudi govornikom za visoko kakovost komentarjev, ki smo jih slišali. Pokazali ste, kako pomembno in občutljivo je to vprašanje in kako težko je to reševati. To je velik izziv za vse oblikovalce politik, vključno z nami. Gospa Keller je predstavila cilje, ki bi jih morali imeti pred očmi in to so tudi naši cilji. Gre za to, da poskusimo odstraniti nezakonito vsebino, da zaščitimo zakonito vsebino in da ohranimo potencial za rast spletnih platform. To je dejala tudi predsednica, še posebej v zvezi z MSP. S tem se strinjamo in naše priporočilo gre v to smer gospod McNamee je dejal, da je bilo naše delo zanemarjeno, delo iz leta 2012. Mislim, da je veliko elementov v tem priporočilu, vključno z oporočanjem o preglednosti, o potrebi potem, da bi imeli varovala pred prekomernim odstranjevanjem in tako naprej. Veliko ugotavljanja dejstev še poteka, gospod Meknem je dejal, da ni statističnih podatkov, da ni običajnih podatkov, ampak To je posledica tega, da še vedno zbiramo podatke. Platforme neprestano opozarjamo, da morajo izboljšati spremljanje, da morajo z nami deliti podatke, zato da bomo videli, kako se problem razvija skozi čas. Gospod Fajks je dejal, da obstaja upravno breme, ampak mislim, da je zelo pomembno, da ugotovimo, kakšna je vloga platform, javnih organov in drugih, zato da bo to potekalo na neki obveščeni osnovi, potrebujemo podatke in informacije, drugače se sprejemajo odločitve na osnovi nepopolnih podatkov. Gospa Angelopoulos je omenila zelo pomemben cilj, da se zadane pravo ravnotežje med zaščito različnih človekovih pravic. Vprašanje je, kako torej zagotoviti ravnotežje med različnimi temeljnimi pravicami, prav tako pa moramo ugotoviti, kdo mora početi kaj. Veliko je bilo razprav o proaktivnih ukrepih, o obvestilih in tako naprej. Gospa Avtonopolos je dejala, da sicer spodbujamo uporabo takšnih ukrepov v sporočilu in v priporočilu, vendar to ni obvezujoče. Povedali ste, da je to zelo zapleteno in da je kontekst pomemben to je gospod Allen lepo predstavil, ko je dejal, da je vsebina o izkoriščanju otrok ali o terorizmu precej bolj preprostejša za odkrivanje kot naprimer sovražni govor. Zato smo sprejeli ta vertikalni pristop, ki je večkrat omenjen. Ne želimo iskati rešitev, ki bi bile univerzalne. Obstaja seveda potreba po preglednosti in po varovalih, ampak ko govorim o specifičnih vrstah vsebine, obstajajo različne razlike. Zdaj pa še strojna orodja. Gospa Reda je vprašala nekaj o algoritmih, kakšna naj bi bila rešitev za probleme, ki jih povzročajo algoritmi. Poenostavljam, ampak to je pomembna razprava. Gospod Pančin je dejal, nekaj zelo pomembnega. Potrebujemo oboje, potrebujemo človeški element in tudi avtomatizacijo, strojno učenje in tako naprej, zato ker je pojav pač tako obsežen. Če se res naloži 400 ur vsebin samo na eno platformo, me zanima, koliko ljudi bi potrebovali za to, da bi se skupaj pregledali brez pomoči strojev. Obstajajo torej praktične omejitve ni se mogoče zanašati samo na sodišča. Gre tudi za upravljanje. Pomislite, kako bi bilo, če bi na tisoče ljudi revidiralo na tisoče videoposnetkov, potem pa bi sodišča morala razsojati v sto tisoč primerjih. Tako ne gre. Gospa Mici, Pepa Peg, to me skrbi, kajti tudi moji otroci gledajo Pepo Peg oziroma Pujso Pepo. Sveda, če se ta lik zlorabi, se pojavijo težave. Kaj počne komisija? Komisija ima dvojni pristop. Potrebujemo učinkovit mehanizem za obveščanje, po drugi strani pa potrebujemo tudi mehanizme, ki bodo pomagali, da bodo ljudje svoje delo lahko upravili bolje. Skoraj sem končal. Gospod Fajks je govoril o zaupanje vrednih označevalcih, včasih imajo svojo agendo, včasih ne zadanejo pravega rezultata. Nismo si predstavljali, da bi bila to neka panaceja, ampak pravimo le, da bi morali imeti zaupanje vredne označevalce v smislu, da si morajo ti označevalci najprej zaupanje zaslužiti. Če zaupanja vredni označevalci konsistentno svoje delo upravljajo dobro, potem bi jim pač morali zaupati, ne da bi oni sprejemali vse odločitve, ampak eh, to ne pomeni, da bi bil zaupanja vredni označevalec tudi vedno vreden zaupanja. Gospa Keller je iskala popolno rešitev, nekdo je rekel, da ta ne obstaja, s tem se strinjam, kaj je preprosto, je preveč kompleksnih vprašanj in preveč urednostnih sodb je treba sprejeti. Rečemo lahko, v redu, zdaj je vse ok v zvezi z terorističnimi vsebinami, zato ker je vsebine manj, drugi pa pravijo, da je že en sam video preveč, zato ker to ogroža življenje ljudi. Gre za urednostne sodbe, torej to, kar bi bila popolna rešitev za enega, ne bi bila za drugega. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi kolektivno poskušali doseči najboljšo možno rešitev. Hvala. Uh, Hvala. Najprej Julija Redo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Reči moram, da je bilo lepo slišati to, kar smo pravkar slišali. Katrin Stajler je dejala, da bo Juri glasoval o 13. členu o filtrih za nalaganje in to bo jutri. V skladu z predlogom komisije in presoje učinka je namen predloga ta, da bi vplivali na velike platforme, kot sta YouTube in Facebook. In da bi zagotovili boljše možnosti za služka, še posebej v glasbeni industriji. Edini, ki se strinjajo s tem, so YouTube in Facebook. To sta tisti dve družbi, ki naj bi bili cilj tega predloga. Akademiki se ne strinjajo, civilna družba se ne strinja in mala in srednja podjetja se ne strinjajo ne vem, kako naj bi ta predlog dosegel rezultate, ki naj bi jih dosegel. Skrbi me, da bo ta predlog na koncu okrepil ta neravnovesja, ki smo jim priča na trgu avtorskih pravic danes. Zaradi tega se bodo pojavile še dodatne težave na področju temeljnih pravic. Hvala. Še kdo? Catherine? Strinjam se z Julijo. Tri področja smo izpostavili. Nezakonite vsebine, zakonite vsebine in rast in inovacije. Ta tretji del rast in inovacije je pomemben. Govorimo o digitalnem enotnem trgu, danes imamo sicer javno predstavitev o nezakoniti vsebini, ampak bolj širše je naša odgovornost digitalni enotni trg. Parlament pripravlja zakonodajo in če bo šlo tako naprej, kot kaže zdaj, bomo ogrozili potencial za rast. Mislim, da moramo razmisliti o trenutni situaciji. Po eni strani poskušamo sicer biti boj proti nezakoniti vsebini, ampak boj ni uravnotežen, zato bomo dosegli nasproten rezultat. Ne vem, kako bomo dobili zaupanje voljivcev, če ne bomo pripravili zakonodaje tako, kot je treba, če ne bomo zadeli pravega ravnotežja. Zelo relevantno je, da ste tukaj, slišali smo govore danes, to je dobro, to je vse lepo in prav, lepo je, da bo vse skupaj posneto. In škoda je, da ni več kolegic in kolegov tukaj. Dobro bi bilo, če bi bili tudi kolegi iz odbora za pravne zadeve tukaj, zato da bi slišali, kaj menite vi, kajti vi ste strokovnjaki na svojih področjih. Hvala da ste si vzeli čas in se oglasili pri nas. Jutri glasujemo, videli bomo, kako bo to šlo, če bo šlo tako, kot menimo, da bo šlo. In to je proti mnenju tega odbora, kar zadeva 13. člen. Potem bomo storili vse, kar lahko, zato da predstavimo naš način nadaljevanja dela. Ampak hvala lepa, da ste še enkrat bili tukaj. Hvala, zdaj pa govorniki, če ima kdo kak komentar, kak odziv. Hvala, samo kratek komentar v zvezi z strojnim urodjem za filtriranje. Strinjam se s tem, kar smo slišali majhna podjetja MSPI, e, naprimer kot je seznam, nimajo vseh orodij za to, da bi bili stotodstotno prepričani, da lahko tehnologijo uporabimo za to, da bomo uspešno blokirali tehnologijo oziroma vsebino, takoj ko se naloži na naše strežnike. V prihodnosti bomo nažalost morali te storitve naročati pri večjih podjetjih, naprimer pri desetih največjih velikanih, oni bodo imeli na voljo orodja in tega si v prihodnosti res ne želim. Hvala. Hvala, hvala za vprašanje. Hvala za komentarje. Nekaj želim povdariti. Najprej, kar zadeva odkrivanje vsebin. Kakšen je bil kontekst za naše orodje? Želeli smo pripraviti orodje za to, da bi uporabnikom pomagali pri reševanju problema, po drugi strani pa smo jim želeli zagotoviti boljšo monetarizacijo. Ne gre za model zakonodaje, ne gre za zgled za vse ostale. Menili smo le, da je za naš specifični primer to smiselno. To je orodje, ki naslavlja pomisleke imetnikov pravic, kar zadeva razpravo o terorističnih vsebinah. Skupna odgovornost je pomembna na ravni globalnega internetnega forma sodelujemo zato, da bi našli ustrezne in cenovno dostopne rešitve za vse, zato da bi lahko reševali ta problem. Bomo s tem lahko rešili ta problem ene ure. Ena ura, po mojem mnenju, ni dovolj za teroristične vsebine. To je kontraproduktivno, kajti potem se ne lotevamo samo iskanja ustreznih orodij, ampak se posvečamo samo hitrosti. Če se posvečamo samo hitrosti, bomo naredili več napak in to bo pomenilo, da bo vsak moral zadevo zastaviti po svoje. In to bo imelo veliko vpliv na najbolj ranljive osebine in platforme. S tem se strinjam. Hvala, hvala vsem za to, da ste tukaj. Hvala, da ste nam povedali kakšna so vaša mnenja. Mislim, da bo to zelo koristno tudi pri nadaljnih razpravah. To je šele začetek in videti moramo, kako daleč bo vse skupaj šlo. Mislim, da je to naš izziv. Izziv za nas kot za zakonodajalce. Hvala za to, da ste nam dali nekaj argumentov. Hvala Juliji hvala komisiji za to, da ste nam dali prvi korak, tako rekoč. Zdaj pa moramo mi prevzeti štafetno palico. Hvala vsem, da ste bili tukaj. In se vidimo popoldan. Hvala.